Um, Spoštovane kolegice in kolegi, prisrčno dobrodošli na tem medparlamentarnem sestanku odbora Libe z nacionalnimi parlamenti, ki je za celovit pristop k migracijam. Še prav posebno topla dobrodošlica kolegom iz nacionalnih parlamentov. Naj omenim dva kolega gospoda Mecolo in gospo Kienge, ki sta organizirala tole in bosta kmalo spregovorila. Kot predsednik odbora Libe vas želim pozdraviti danes tukaj na dogodku, ki je zelo pomemben v ključnem trenutku za Evropsko unijo, kar se tiče migracij. In to je verjetno še premalo rečeno. Danes imamo zasedanje sveta. Včeraj smo imeli zasedanje ministra za notranje zadeve. Kot veste, se okvarjamo z najbolj kritičnimi trenutki krize beguncev. Verjetno to že poznate, imate svojo nacionalno perspektivo. Mi kot Evropski parlament pa smo vključeni v to. Kot veste, imamo nujni postopek pri preseliti 120 tisoč beguncev in glasovanje o tem smo imeli prejšnji teden. Torej smo vključeni ne samo v to, temveč tudi v srednje in dolgoročne ukrepe, ki so ključnega pomena na tem področju. In zato danes gre. Ne gre samo za to, da razumemo nujne ukrepe, kar se tiče krize beguncev temveč da se mi kot Evropska unija ukvarjamo z migracijskim pristopom tudi na srednji dolgi rok. In to moramo storiti v tesnem dialogu z nacionalnimi parlamenti. Ne moramo tega storiti sami. In zato danes torej gre. In zato smo spodbudili to poročilo na lastno pobudo gospoda gospe Mecole in gospe Kinge. In to je torej celovit pristop migracijam, kajti mi kot Evropski parlament iščemo dolgoročne rešitve za migracije in begunsko krizo. Tudi za Evropsko unijo kot celoto. Še prav posebno vesel sem, da imamo z nami nacionalne parlamentarce, ki imajo dolge izkušnje. Naj omenim Kita Kajsa iz moje države, iz Združenega kraljestva in to mi kaže, da imamo pred nami zelo resno publiko in da želite prisluhniti evropskim parlamentarcem, kolegom iz odbora Libe. Upam, da boste tudi vi prisluhnili nam, kajti to je sedaj tisti najpomembnejši trenutek, ko si moramo izmenjati zamisli, kaj bi se naj zgodilo v prihodnosti. Tako torej. Spoštovane kolegice in kolegi, naj omenim, da sem vesel, da imamo 40 nacionalnih poslancev, tudi 9, kar 9 predsednikov odborov. To visoko število udeležencev izpostavlja pomen teme, ki jo bomo danes obravnavali. Prav tako želim pozdraviti nekaj naših govornikov danes dopoledne, ki predstavljajo veliko agencij in ključnih dejavnikov v tej razpravi, še prav posebno direktorja Sigana s komisije. Evropska komisija spet igra seveda zelo pomembno vlogo v naši strategiji, tako kratko kot tudi dolgoročno, torej direktor Sigan bo kmalo spregovoril. Potem imamo predstavnike agencij, te bodo tudi odigrali ključno vlogo, vodja oddelka profeta Morconi iz Italije. Torej, kot sem omenil, je, so migracije visoko na dnevnem redu odbora Libe. Zdaj pa naj ne omenim nekaj eh, nedavnih dejavnosti. Na septembrskem plenarnem zasedanju smo s predsednikom komisije pripravili nove predloge za migracije. Gre za tako imeno agendo za migracije. Ne bom šel v podrobnosti, kaj ti vem, da vi kot strokovnjaki na tem področju ste to že preučili. Namen današnjega dne je, to preleteti. Tudi kar se tiče poročila Metzola Kienge. Pomembno pa je vedeti, da kot odbor sodelujemo z AFET, s pododborom za človekove zadeve in odborom za razvoj. To je torej celovit pristop k migracijam. Danes dopoldne bomo posvetili nekaterim ključnim področjem srednje in dolgoročno. Ne samo preselitev, premestitev beguncev, vprašanje tudi kriznih žarišč, Italija in Grčija bosta sodelovali s komisijo in agencijami, spostavili tako imenovane hotspote in mislim, da je to zelo pomembno tudi za vas. Vedeti moramo točno, kaj ti hotspoti pomenijo, kako jih bomo organizirali in kaj to je. To so tiste vprašanja, ki si jih zastavljamo kot evropski poslanci. To je ključno za izvedbo premestitve beguncev in zagotovitve zaščite. To so torej vprašanja, ki se jih moramo zastaviti kratko, srednje, potem pa tudi dolgoročno. Oba obi poročevalki si torej ogledujeta to tudi na dolgi rok, ali imamo azilni sistem, ki je verodostojen in ali gledamo na migracije z prave perspektive. Vesel sem, da smo v Evropskem parlamentu torej sprožili, začeli s tem poročilom. Upamo, da bo to dolgoročna strategija in sedaj seveda želimo slišati veliko od vas, vaše zamisli, ki jih bomo seveda tudi upoštevali pri našem delu. Tako, spoštovane kolegice in kolegi, sedaj pa bomo začeli. Najprej boste dobili vodno besedo B. Poročevalki, začela bo Roberta Mecola. To ne opisujem seveda za evropske poslance, to opisujem za nacionalne poslance. Roberta je iz ELS, Evropske ljudske stranke in je soporočevalka o celovitem pristopu k migracijam. Torej, Roberta, beseda je vaša. Prosim. Uh, Hvala lepa gospod predsednik, skušala bom biti kratka, zato da bi zagotovila, da bomo imeli kar največ časa za naše velecenjene govornike. Vemo, da imamo vsi veliko vprašanj in danes bomo skušali pojasniti vprašanja, ki se še porajajo kolegom v nacionalnih parlamentih. Mislim, da se vsi strinjate z mano, da je to vprašanje, ki je izrednega pomena visoko na dnevnem redu in zato je to, ta dogodek danes izredno aktualen. Na dan, ko bomo imeli torej izredni vrh Evropske unije, se kjer se bodo pogovarjali točno o tej temi. Popovdne me žal tukaj ne bo, ker bom na vrhu, ki ga organizira naša politična skupina za naše voditelje. Bom pa imela nekoga, ki me bo nadomeščal. Torej, potem, ko so se države članice včeraj dogovorile o premestitvi približno 160 tisoč oseb. Mislim, da je bil postopek zelo dolg in pokazale so se delitve v Evropski uniji. Vendar pa je sedaj to rezultat, za katerega lahko končno rečemo, da smo zadovoljni z njim. To niso številke, ki bi bile samo statistika, to so starši, otroci. In 160 tisoč oseb bo torej dobilo možnost za lepšo prihodnost. In to ni nekaj, kar lahko kar tako pozabimo in zamahnemo z roko zakonodaja, celotni razpravi pri tem celovitem pristopu je zelo pomembna. In s kolegico Kenge iz SND pripravljamo poročilo. Torej zakonodaje ne moremo stvariti kar tako v vakumu. Kot zakonodajalci moramo biti sposobni razumeti, kaj ljudi spravi na pot, zakaj bežijo in kako se lahko z njihovimi težavami najbolje soočimo. Če ne bomo imeli celovitega vseobsegajočega pristopa, ki si bo gledal vidik, vse, celoten vidik migracij, potem ne bomo storili dovolj. Nekateri nas kritizirajo, ko govorimo o celovitem pristopu, vendar pa sama ustrajam, da če ne bomo imeli te besedice, bo to vprašanje še vedno interno, ne bomo na to gledali potem na to vprašanje celovito, bomo gledali z razvojnega vidika, pa z našega vidika. Potrebno je pa pritegniti vse vidike in potem pripraviti evropsko politiko, ki se bo lotila razmer z vseh vidikov. Potrebno je iti prek otrdbe Evrope in potrebno je začeti dobro upravljati z migracijami. Prihajam z Malte in veliko jih je menilo, ko smo se pridružili Evropske unije, da je ta izziv prehoden, da ne bo trajal, vendar pa po 11 letih, kar smo pristopili, smo ugotovili, da ne samo, da to ni prehoden pojav, da so migracije in vse, kar je povezano s tem, trajalo še zelo dolgo časa. Populistične izjave, to sem veliko krat dejala, ne delujejo. In mi kot politični voditelji in predstavniki ljudi moramo biti odgovorni za naše besede in odziv na vsakem forumu, na katerem se o tem pogovarjamo. Tudi v naših volivnih okrajih je to potrebno, s tem se ukvarjam vsakodnevno svojimi voljivci. In vedno imam to sporočilo. Ne moremo kar tako odpraviti vseh nadzorov na mejah, ne moremo pa seveda kar tako postaviti še več zidov. Premestitev je pomembna, vendar pa to ne sme biti alfa in omega dejanja Evropske unije. Iti moramo dlje in globlje. In upamo, da bo vrh danes eh, zvečer. Ne samo potrditi tega, kar so se odgovorili včeraj ministri za notranje zadeve, temveč, da bomo gledali naprej, prek premestitve in bomo torej skušali od nujnih ukrepov, ki se pač ukvarjajo z nujnimi razmerami, preiti na dolgoročno strategijo skupaj z druženimi narodi, mednarodnimi akteri in drugimi državami v regiji, kajti to je globalni izziv in potrebujemo globalni odziv. Brez trdnega evropskega pristopa ne bomo prišli daleč in vsi naši državljani bodo nas poklicali na odgovornost. In to nameravam najno poročilo z gospod Kenge. Malo vzadja. 2014 je EU registrirala 650 tisoč prosilcev za mednarodno zaščito. To je povišica 40 odstotkov v primerjavi z letom 2013. Za zmerami, kakršne, kakršne so v Siriji in skrizo v Libiji, pa moramo biti pripravljeni nadaljevati z našim dobrim izzivom, kajti odzivom, kajti še vedno bomo pod pritiskom. Zagotoviti moramo, da bodo naše agencije imele vse vire, ki jih potrebujejo za reševanje razmer na terenu samem. Pa ne gre samo za vire. Evropske agencije potrebujejo konstruktivno sodelovanje držav članic, sicer enostavno dela ne bodo mogle opraviti. Agencije morajo imeti dovolj osebja, dobro usposobljene in morajo imeti dovolj sredstev. Kajti vloga agencij je ključnega pomena za uspešnost kakršnega koli evropskega pristopa, kar se migracij tiče. Prav tako podpiram novi koncept hotspotov, ki ga predideva Evropska komisija v pogumnem svežnju. To je dober pristop, vendar pa to mora delovati v praksi in to moramo spostaviti kar se da hitro, zato da bomo operativno podprli države članice. Seveda pa je veliko vprašanj, kaj pomenijo ti hotspoti. Če imate deset odeležencev v mize, boste dobili deset interpretacij, kaj to bi naj bilo, kako bo to delovalo, kakšna bo njihova vloga. Bo to nekakšen filter, bodo to sprejemni centri, bodo procesirali prošnje, kam bodo pošiljale osebe in moramo seveda tudi si biti jasni, kaj razumemo kot varne tretje države. Nekaj, kar ponavljam v tem postopku, je, da ne moremo imeti verodostojnega sistema, če ne bomo imeli tudi zelo dobrega sistema zavračanja za tiste, ki si ne zaslužijo zaščite. To mora biti del tega svežnja. Torej moramo poznati časovni razpored. In gotovo bo veliko kolegov to spraševalo tudi predstavnike komisije podrobnosti, kako bi to naj delovalo in kako bi potem tudi agencije lahko pomagale z izboljšano strategijo zavračanja. Kako bomo združevali družine in kako bomo še prav posebno ravnali z otroki. Rada bi, da bi ta odbor odigral bolj odločno in vidno vlogo na tem področju. Na kratko, torej veselim se, današnjega dogodka in veselim se, da bom slišala mnenje vseh na to temo. Hvala lepa. Hvala lepa, Roberta. Sedaj pa gospa Kenge. Cecil Kenge je soporočevalka za to poročilo. Prihaja iz vrst socialistov in demokratov. Prosim, beseda je vaša. Hvala. Današnja razprava poteka le nekaj ur po zelo pomembnem srečanju in sicer izrednem vrhu o priseljevanju. To je bila mogoče zadnja priložnost za države članice, da bi dali koherenten in kredibilen odgovor na humanitarno krizo v Evropi. Vsi smo uh, usmerjeni na nje, naše oči so upirjene na nje in ne bomo mogli več sprijeti dodatnih predstavljanj. Uh, Eh, in še manj to, da bi zaradi manjšine držav članic glasovanje propadlo. Samo še nekaj. Ta program za premestitev eh, za samo 120 tisoč prosilcev za azil ne bo dovolj, da bi normalizirali situacijo. Agenda komisije in naše poročilo o sredozemlju, ki ga pripravljava skupaj s kolegico Roberto Mezzolo, vsebujajo kar vrsto ukrepov in samo, če se bodo ti ukrepi izvajali skupaj, bodo to lahko dobri temelji za bodočo politiko, za migracijski fenomen. Zahvaljujem se predsedniku <clears throat> za to, da je uh, opisal, na kakšen način smo prišli do tega poročila. Uh, in gotovo je današnje srečanje tudi pomemben ukrep in eh, to poročilo kaže tudi na prevzem odgovornosti se strani Italije in Grčije. Zdaj pa je potrebna solidarnostna politika se strani drugih držav članic. Če želimo, da bi hotspoti delovali, potrebujemo po eni strani učinkovito politiko za premestitev, po drugi strani pa zagotovljeno politiko za vračanje eh, ob spoštovanju človekovih pravil pravic. E, strokovnjaki, ki so z nami tu pri mizi, bodo gotovo lahko pripomogli k temu, da se bo marsikaj razrešilo, tudi dvomi in zadržki. E, zaupam oblastem v Grčiji in v Italiji in tudi predstavnikom Europola, Frontexa in službe za zunanje delovanje. Eh, vseeno pa eh, sem zelo presenečena, da tukaj ni predstavnika Agencije za človekove pravice. Pa vendarle je naš parlament večkrat povdaril, da je zaščita človeka in njegovih temeljnih pravic nekaj, kar mora biti v eh, osrčju vsake politike. Zato od današnje razprave pričakujem jamstvo za to, da bo na tisoče moških, žensk in otrok, ki vsakodnevno uh, prihajajo na naše obale, uh, Eh, imeli uresničene svoje pravice in da ne bo okrnjeno njihovo dostojanstvo. Eh, vsi ukrepi v prihodnosti ne smejo namreč vplivati na spoštovanje človekovih pravic. Isto velja za priprte osebe. Zato je treba povedati, da je tudi nezakonito zadrževati osebe preko določene časovne umitve, ne da bi zato imeli sodno odločbo. Tudi Stražburško sodišče za človekove pravice je to potrdilo. In ne nazadnje, še ena tema, politike za vračanje v države izvora. Ne verjamem, da se znam eh, varnih držav lahko nudi dovolj zagotovil za varno vračanje vračanje. Bojim se, da se bo lahko eh, zgodilo neke vrste razlikovanje med eh, begunci iz serije A in begunci iz serije B. Eh, in da se bo preveč eh, osebno obravnavalo vsakega morebitnega prosilca za azil. Zato je moje sporočilo jasno. Ne smemo iti korak nazaj na področju človekovih pravic. In prepričana sem, da boste lahko ehm, pripravili podroben okvir situacije in eh, predvidenih ukrepov in da se bo vse to izkazalo tekom današnje razprave. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa Klod Adam, član odbora za zonanje in evropske zadeve, obrambo, sodelovanje in imigracijo iz Luksemburškega parlamenta. Prosim, beseda je vaša. Mesdames, Messieurs, chers collègues, c'est avec plaisir et gospe in gospodje, dragi kolegi, v veliko čast mi je, da lahko tu spregovorim v imenu um, ministra za zunanje zadeve in predsednika um, Evropskemu svetu za te zadeve uh, o temi priseljevanja, ki je zdaj v osrčju našega interesa. Dobro vemo, koliko je teh vprašanj povezanih z, z priseljevanjem in e, naša odgovornost na področju sodelovanja je tista, ki nam lahko omogoči, da delujemo tudi na vzroke za te tokove priseljevanja. Mm, nismo ravno pristaši ideje o varnostni obravnavi tega pojava, vseeno pa je treba mm, Eh, preprečiti delovanje trgovcev z človeškimi življenji v sredozemlju. In v Luksemburgu se zato strinjamo s takim holističnim pristopom za področje priseljevanja, ki ga uporabljamo tudi sami. To je celovit pristop. Eh, solidarnost, odgovornost, eh, to so tri načela okrog katerih luksemburško predsedstvo skuša um, pripraviti svoj odgovor na pojav priseljevanja, s katerim se sooča Evropa. Zadovoljen sem, da pri tem lahko računamo na Evropski parlament in še zlasti na odbor Libe pri tem skupnem boju. boju ki um, ponovno poudarja našo medsebojno povezanost in potrebo po solidarnosti. Medsebojna povezanost držav članic Evropske unije je bistvo evropske strukture. Evrope ne bomo zgradili naenkrat in uh, tudi ne s nekim enotnim ukrepom, ampak postopoma po korakih. To smo prebrali že v Šumanovi deklaraciji iz leta 1954, ko je predlagal ustanovitev Evropske skupnosti za premok in jeklo. In v tistem času je bil, bil to najboljši recept za eh, zagotovitev varnosti v Evropi. Danes uh, se ideje Šumana in njegovih sodobnikov še vedno um, pojavljajo kot zelo aktualne, tudi na področju migracij. Danes moramo uh, računati na solidarnost pri upravljanju z migracijskimi tokovi in ravno tako moramo dostojno obravnavati osebe, ki iščejo med, mednarodno zaščito. Uh, V celi Evropi smo se s problematiko migracij uh, ukvarjali na različnih ravneh. Na ravneh uh, ministerstev v državah članicah, na ravneh različnih pristojnih organov ter na evropski ravni. In naš cilj je dvojen. Po eni strani organizacija. Uh, prihoda eh, in uravnavanje priseljenskih tokov v Evropo in po drugi strani eh, skrb za primerne pogoje za njihovo naselitev oziroma premestitev. In to gotovo ne bo možno doseči na krat krok, ampak bolj na srednji oziroma dolgi rok. In zato je potrebna celovita obravnava tega izziva. Uh, V to se morajo vključiti vsi deležniki iz naše družbe, če želimo zagotoviti um, njihovo integracijo. In zato um, bomo prihodnji teden v Luksemburgu organizirali konferenco z nevladno organizacijo, ki se ukvarja z integracijo priseljencev v Luksemburgu. Eh, poleg tega se je luksemburški parlament že um, v času našega predsedstva precej zauzel tudi za delovanje na evropski ravni in spodbuja sodelovanje odborov uh, za evropske zadeve nacionalnih parlamentov. Um, In organizirali so tudi konferenco na temo priseljevanja um, od 4. do 6. septembra. In zato pozivamo države članice naj nadaljujejo z izvajanjem Evropske agende za migracije, ki jo je pripravila komisija in naj zagotovijo varen prihod priseljencev v Evropo ter preprečijo delovanje nezakonitih prevoznikov in trgovcev, ki um, spravljajo v nevarnost življenja priseljencev. Ob teh masovnih begunskih tokovih se naše operacije ne morejo več omejevati zgolj na reševanje v morju in na razbijanje mrež trgovcev z ljudmi. Uh, Zato je potreben celovit solidarnostni pristop in deljena odgovornost, če želimo eh, primerno uravnavati te tokove. Pri tem pa potrebujemo tudi sodelovanje Združenih narodov. Le tako se bomo mogoče lahko problema lotili pri izvoru. Eh, solidarnost moramo nuditi tudi tistim državam, v katerih je pritisk zaradi priseljenskih tokov največji. Eh, najti moramo učinkovit in trajen mehanizem znotraj Evropske unije eh, že samo za premestitev in preselitev tistih oseb, ki res potrebujejo mednarodno zaščito. In ne nazadnje, konferenca poudarja, da je stabilizacija v širšem območju na Bližnjem vzhodu, v Siriji in drugot pa tudi v Severni Afriki, bistvenega pomena za um, boljše upravljanje priseljenskih tokov. Eh, seveda je treba spoštovati individualne pravice posameznikov do azila in pri tem upoštevati evropski mehanizem, ki je zavezujoč, čeprav se je izkazalo, da ima dublinski sistem tukaj določene omejitve. V času luksemburškega predsedstva se bomo torej s problematiko priseljevanja še naprej um, ukvarjali, še zlasti na parlamentarni ravni na konferenci COSAC, uh, eh, ki bo potekala konec novembra, začetek decembra. Organizirali pa bomo tudi 11. decembra konferenco, razvojno konferenco na to temo. Gospe in gospodje, Um, kot je 9. septembra povedal gospod Juncker v Strasburgu, je zdaj skrajni čas, da uravnamo to uh, begunsko krizo. Druge alternative ni. Um, upam, da bodo države članice, ki se danes sestajajo tu v Bruslju, slišali to sporočilo in da bodo dokazali, da so zmožne prevzeti odgovornost in izkazati solidarnost, ki je v tem trenutku potrebna. Uh, upamo tudi, da bo glasovanje pozitivno, čeprav smo mi kot predsedujoči želeli, da glasovanje ne bi bilo potrebno. Dejstvo je, da ne moremo ob takšnih priseljenskih eh, pojavih računati samo na prednosti, ki nam jih to morda prinaša, ampak se moramo spopasti tudi z izzivi. Evropa se danes mora boriti z nacionalnimi egoizmi in uh, ne sme izvajati kratkovidne, slepe politike. Pravica do azila je ena temeljnih pravic in zagotoviti moramo njeno spoštovanje. In naj vam sedaj povem še nekaj besed o Schengenu. Ta mali luksemburški kraj, med Nemčijo, Luksemburgom in Belgijo, torej ob meji, je postal simbol tega, kar v Luksemburgu razumemo kot enega največjih dosežkov Evropske unije in sicer govorim o odprtju notranjih meja. To je danes uh, spet ogroženo. Uh, prejšnji teden je tudi poslanec Evropskega parlamenta v družbi z drugimi kolegi prišel v Schengen, kjer je položil venec v spomin na ta dogodek eh, in s tem poskušal provocirati eh, ta dosežek. In v Luksemburgu to strogo obsojamo. Eh, znotraj šengenskega območja je zapiranje meja lahko zgolj začasno in uh, mora potekati v skladu s strogo določenimi pravili. V Luksemburgu so se zbrali uh, tudi drugi ljudje ob tej priložnosti, kakšnih 60 odsep, med njimi tudi poslanec Goebbels in tudi eh, nekateri drugi, ki so uh, pa želeli proslaviti Eh, sprejetje šengenskega sporazuma. In zato se naše predsedovanje zauzema za to, da bi ob tem kritičnem trenutku eh, ne bili zgolj prestrašeni, ampak da bi to pripomoglo tudi k utrditvi naše Evrope. Hvala za pozornost. Hvala lepa, gospod Adam. Se opravičujem, da sem vas prekinjal. Da, res, potrebno se je držati odmerenega časa. Nekaj časa smo izgubili na začetku, torej želim si, da se vsi držite odmerenega časa, da bi potem o 10.40 lahko imeli razpravo in da bi imeli dovolj časa za razpravo. Tako, sedaj pa prvo omizje, vloga agencij na področju pravosodja in notrnih zadev, konceptu hotspot, kar se tiče migracij. Mislim, da je seveda včeraj na sestanku ministra za notranje zadeve prišlo do tega koncepta hotspot in potrebujemo razlago, kaj to točno pomeni. Ko je komisar Avramopoulos to opisoval že pred nekaj meseci, še prav posebno za Italijo, ne pa v bistvu za Grčijo, so evropski parlamentarci se spraševali, kaj bi agencije počele in kaj bi ponudile države članice pri tem delu. To je zelo otipljiv del, viden del solidarnosti Evropske unije. To je tisto, kar bodo gledali ljudje na televizijskih zaslonih, ta humanitarni odziv in to je zelo kritično. Kot del sestavljanke premestitve in preselitve je to ključnega pomena še prav posebno za Grčjo in Italijo. Torej, Tukaj imamo sedaj agencije z nami in seveda je pravi trenutek, da jih vprašamo, kako bo to izgledalo. Sedaj začenjamo. Prosim pa tudi, če želite eh, zastaviti vprašanje, da nakažete, da to želite storiti do 10.40. Imate zeleni papirček, če ste nacionalni parlamentarec, zapišite svoje ime, podajte to dranskemu osebju in bomo vedeli, da želite spregovoriti, lahko pa tudi samo dvignete roko in sekretarjat vas bo skušal prepoznati. Za evropske poslance pa prosim samo dvignite roko, saj vas poznamo. Ne poznamo pa žal vseh imen nacionalnih poslancev. Če lahko torej izpolnite ta obrazec, potem to prosim storite in potem bomo točno vedeli, kdo torej želi govoriti. To storite do 10.40. Torej. Tako, Sedaj pa začnemo z Marto Sigen, direktorica GD Home. In začela bo opisovati pristop komisije. Marta, prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, predsednik. Dobro jutro, dober dan. Poslanci Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov, kolegi iz agencij, zelo vesela sem, da ste izbrali današnje dopoledne za pogovor o konceptu hotspot. To je zelo aktualno, ker, tečejo, ker še tečejo razprave o tem konceptu v Italiji in Grčiji. Naj se zahvalim Evropskemu parlamentu, naj se zahvalim vsem vam, da ste pozdravili koncept operativne podpore najbolj izpostavljenim državam prek koncepta hotspot. V nedavni resoluciji ste to podprli 10. septembra. Takoj bom začela z opisom koncepta hotspot, torej teh kritičnih točk, vendar pa naj se vrnem na nekaj, kar se je pojavljalo že v govorih predhodnikov. Torej, kakšen je kontekst celotnih razmer? Spomnimo se, na začetku mandata komisije je predsednik Juncker prišel v Evropski parlament in je predstavil svojih deset najpomembnejših prednostnih nalog. Ena od teh je bila in je tudi točka migracij. Potem smo predstavili Evropsko agendo za migracije. In Evropska agenda za migracije ni samo odziv na kratkoročne in nujne razmere. To je celovit uravnotežen pristop, kako na dober način upravljati z migracijami, izkoristiti njihov potencial in se lotiti različnih zunanjih, notranjih vidikov, tako srednje kot tudi kratkoročno, torej tudi v naslednjih mesecih in letih. Torej dejstvo, da redno razpravljate o celovitem pristopu k migracijam, kot so spoštovani predhodniki dejali, je dobra stvar in nadaljevali bomo z delom na tem. Vendar pa vemo, da smo od takrat se soočili s krizo, ki je še nismo videli. Različni faktori so vplivali na to. Nekateri so neodvisni od nas, na druge smo vplivali mi, vendar pa razmere so, kakršne so in počnemo vse, da bi te krizne razmere razrešili. zato se moramo vsi odzivati zelo dinamično. Pod Luksemburškim predsedstvom smo imeli že tri svete ministrov za notranje zadeve. Prejšnji teden so se sestali, včeraj so se sestali, kot je bilo omenjeno s pomembnimi odločitvami, kar se premestitev in solidarnostnih vidikov tiče. Danes bomo imeli vrh Evropske unije in se bodo seveda spet pogovarjali o migracijah potem so se pogovarjali že aprila in potem še bolj junija. Vi v Evropskem parlamentu pa ne govorite samo o celovitem pristopu in agendi kot taki, temveč se tudi zelo hitro odzivate na potrebe, ki nastajajo, da bi svežen ustrezno uresničili, da bi se odzvali na krizo. Odkar je kriza izbruhnila, smo predlagali že dva izvedbena svežnja, ki jo skušamo izvesti zelo hitro. Včeraj ste v odboru Libe imeli predstavitev drugega svežnja in eden od elementov tega je bila tudi razlaga o premeščanju in ključni element pri izvedbi premestitvene scheme so tudi tako imenovani hotspoti, te kritične točke, Sedaj pa mislim, da bom na kratko skušala razložiti pristop hotspot. Mislim, da ne vemo točno, ne vedo točno vsi, kaj to pomeni. To je operativni koncept, kako bi agencije lahko ponudile operativno podporo državam članicam, ki se soočajo z nesorazmernim migracijskim pritiskom na zonalnih mejah. To je operativni koncept, kako bi agencije sodelovale za to, da bi pomagale državam članicam, ki so pod ekstremnim pritiskom. To je torej predvideno in to je bilo spostavljeno za nujne razmere. V praktičnih razmerah Frontex, EASA, Eurojust, torej agencije Evropske unije, bodo ponudile skupni koordiniran odziv na krize v teh državah članicah delo agencij in ekip strokovnjakov bo koordinirano iz eh, centra za koordinacijo, vozlišča, kjer odkotr bodo koordinirane vse dejavnosti in tam bodo nazoči tudi strokovnjaki držav članic. Spostavili bomo projektno skupino Evropske unije vsake držav članic ki bo prizadeta. To bo torej centr, ki bo zagotavljal koordinacijo z nacionalnimi organi. Koncept hot spot pa zajema torej ekipe strokovnjakov, ki bodo pomagale državam članicam pri identifikaciji, registraciji in pobiranju prsnih otisov. Prav tako bodo pomagale potem v nadaljnih fazah migracijskih postopkov, da bo prišlo do hitre obravnave azilnih postopkov, da bomo imeli potem podporo pri postopku vračanja in da bodo skušali tudi se boriti proti mrežam za tih otapljene beguncev. Vse bo torej na enem mestu in skušali bomo tudi ulajšati izvajanje začasnih schem premestitve. Torej, nakratko. Frontex bo zagotovil, da bodo osebe registrirane, prepoznane, identificirane in da jim bodo pobrali prsne vtise. Frontex bo ponudil podporo tudi, kar se debriefinga beguncev tiče, da bodo dobile, dobili potrebne informacije in prav tako se bodo borili proti tihotapcem. Potem bodo ljudi usmerjali v premestitvene postopke ali v postopek za vračanje. In tukaj bodo tudi potrebovali seveda informacije, spet bo šlo za registracijo posilca za azil in potem tudi priprava primerov, ko bo prihajalo do premestitve. Europol bo podpiral zbiranje podatkov, ki so pomembni za preiskave tihotapskih omrežij. In Eurojust bo dopolneval delo na pravosodnem področju, če bo to potrebno. Frontex bo prav tako ponudil pomoč pred vračanjem in usklajevanje o postopkih pred vračanjem. Kakšno je stanje izvajanja danes? Od sprejete agende za migracije smo naredili precej še napredek. Vendar pa, kot sem dejala, je razvoj dogodkov, razvoj krize se skupaj še pospešil. Predstavniki agencije pa tudi gospod Morkone, bodo podali še več podrobnih informacij, kaj se dogaja na terenu. Veliko je bilo že postorjenega, tako v Italiji kot tudi v Grčiji. Kar se komisije tiče, je bil ponedeljek 21. septembra pomemben. Organizirali smo delavnico o premestiti in preseliti in tako Grčija kot Italija sta predstavili načrt po sklepov o premestitvi in to vključuje tudi koncept hotspotov. To je bila torej delavnica za države članice in to je bila možnost, da pojasnimo različne elemente, kaj se dogaja v Grčiji in Italiji in kaj tam potrebujejo. Prav tako, kje lahko države članice dobijo ključne informacije in pomislijo na pomoč. Naj povem še tole. sklep je bil sprejet nedavno, tako da bi prvo premestitev lahko pričakovali 1. oktobra. Ta sklep je nedavno začel, je stopil v veljavo. Razmere v Italiji. Koordinacijski center, ki ga imenujemo torej regionalna projektna skupina Evropske unije, je bil vzpostavljen v Kataniji na Siciliji. Uradniki za stike so z EASE, Europola in Frontexa prišli v Katanjo. Eurojust je stopil stik s prosodnimi organi na Siciliji, v Kataniji. S policijo in tudi gardija financa so na vzočite prejetni skupini. Za Italijo so predvideni že štiri hotspoti, Lampedusa in pa Dokleta, Opecano. No, to so sprejemni centri, torej, ki so bili spostavljeni s kapaciteto 1500 oseb in vemo, da bosta še dva sprejemna centra vzpostavljena do konca leta, mislim, da v avgusti in Tarantu. V Grčiji tudi skušajo začeti izvajati koncept hotspotov. Projektna skupina bo spostavljena v Pireju v uradu za stike Frontexa, ki že obstaja. Agencije ocenjujejo potrebe Grče in ekipe bodo k malu začele delo. Mislim, da so bile podane zelo pomembne informacije v delavnici, na delavnici v ponedeljek, tudi podatke o načrtih obeh držav. Vse to pa še teče, tako da moramo to sedaj finalizirati, dokončati, da bomo imeli jasno podobo, kakšne so razmere, tudi v primeru Grčije. To te sedaj še teče. Za Grčijo lahko povem le, da so najdaljni dogodki, in to bodo povedali tudi kolegi, taki. Frontex je že na vzorč v skupni operaciji Poseidon. Agencija ima 85 uradnikov, na otokih in nekaj bomo še dodali. Operativni načrt za to se sedaj pripravlja v EASI. Agencija pa spostavlja tudi sedem mobilnih pisarn v Egejskem morju za namen registracije. Torej, zelo tesno sodelujemo z grškimi organi, tako da bodo hotspoti spostavljeni do začetka izvajanja sklepa o premestitvi. Komisija pa se je odločila tudi, da bo poslala svoje uradnike na teren, da bodo neposredno pomagali. Za zaključek, kaj je pomembno tako v Italiji kot v Grčiji? in kaj bo pomenilo uspeh koncepta hotspota, potrebno je zagotoviti skoraj 100-odstotno registracijo in pobiranje prstnih otisov, preden se začne s premeščanjem. Torej bomo tesno sodelovali z Italijo in Grčijo, da bi zagotovili, da bo to resnično zgodba o uspehu, da bomo tako razrešili te krizne razmere. Sedaj bom končala želim vam omogočiti dovolj časa za razpravo in pripombe. Govorimo o kriznih razmerah. Govorimo o dejstvu, da so ministri za notranje zadeve in predsedniki vlad in držav sedaj pred sprejemanjem odločitev, mi pa moramo spremljati razmere na terenu samem. Potrebno se je soočiti s krizo, kajti tako se bomo lahko vrnili potem na pravo agendo za migracije, da bomo gledali na to na bolj celovit, odprt način. Ko bomo migracije videli kot priložnost, kot potencial, kot možnost razvoja. Torej, to moramo imeti tudi v mislih, ko govorimo o tem, smo v kriznih razmerah, ki jih moramo razrešiti in združiti moramo vse sile da prebrodimo krizo. Moramo potem gledati tudi naprej. Celovito gledati na pristop do migracij. To je tudi ono slovo. Misliti moramo še na naslednja leta, ki prihajajo. Še en element, ki bo verjetno pomemben za vas, ko boste razmišljali o vprašanjih. Hotspoti so operativna rešitev za nujne razmere. Zakoditi pa moramo, kot pravi tudi agenda za migracije in kot smo z vami, z Evropskim parlamentom, že pripravili to dobro zakonodajo o azilnem sistemu, da se to potem tudi izvaja. Potrebno je delovati na izvajanju skupnega azilnega svežnja Evropske unije. To je v drugem svežnju, ki smo ga pripravili v Evropski uniji, tudi v Evropskem parlamentu, kajti izvajanje je ključnega pomena za to, da bi se izognili krizam v prihodnosti. Torej, delo poteka na različnih frontah, imamo torej ta nujni odziv, takojšen odziv, vse skupaj pa moramo gledati tudi v širšem kontekstu in to tudi počenjamo. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa. Povedati moram, da smo včeraj razpravljali tudi o stalnem mehanizmu prerasporeditev. Eh, sedaj pa je na volju na vrsti Mario Morcone, ki je vodja italijanskega oddelka za temeljne svoboščine in priseljevanje. Izvolite besedo. Grazie, <clears throat> grazie presidente. Eh. Najlepša hvala, predsednik. Z veliko pozornostjo sem spremljal, kar je bilo povedano do sedaj. In v bistvu bi samo želel odboru povedati, da je Italija v zadnjih dveh letih rešila iz morja 300 tisoč ljudi in da je letos do 22. septembra potegnila iz morja 129 tisoč 392 eh, oseb in samo v zadnjih dveh tednih smo ponovno rešili več kot 6 tisoč oseb. In to vam pravim brez um, kakršne koli prepotentnosti. Več kot 100 tisoč oseb uh, smo namestili in premestitev mi že izvajamo na nacionalni ravni. Uh, To pomeni, da je odločitev, eh, ki je bila sprijeta na skupni konferenci predstavnikov regij in eh, nacionalnih organov, sprijeta odločitev, da se bo eh, ta porazdelitev naredila znotraj nacionalnega ozemlja procentualno po posameznih regijah. Tako da je to gotovo primer dobre prakse na področju priseljevanja. Uh, Imamo tudi občunske, občinske projekte. V zadnjih dveh do treh letih smo pri sprejemu priseljencev gotovo kot sem vam rekel, prešli od prvotnih 10 do 15 tisoč ljudi, ki so bili sprejeti na preko 300 tisoč ljudi. Uh, Tako da zdaj seveda pričakujemo dodatne projekte, ki jih bodo predstavile občine, zato da bomo lahko še dodatno okrepili našo infrastrukturo za sprejem priseljev priseljencev in ki se je letos izredno razmahnila. No, zdaj pa k temam, ki so bolj v širšem interesu. No, eh, tudi sam sem po razočaranju s prejšnjim svetom uh, včeraj spremljal dogajanje v svetu, kjer je končno prišlo do eh, odločitve, pa čeprav eh, ni bila sprejeta soglasno, ampak vsaj večinsko eh, Eh, je bil dosežen dogovor za namestitev teh dodatnih 120 tisoč ljudi, poleg tistih 40 tisoč, o katerih je bila odločitev sprejeta na začetku meseca. In zdaj prehajamo v fazo konkretnega uresničevanja tega, kar je zapisano v Junkerjevi agendi oziroma vsaj v njenem prvem delu. In zdaj se tu dotikamo vprašanja hotspotov. Uh, Mi smo, tako kot, nas, eh, kot, kot je bilo to zaprošeno, spoštovali mm, zahtevan napredek za koordinacijo med temi območji za skupno obravnavo problema, kar so ti hotspoti, in mi smo se z agencijo Frontex že sodelovali tako v Rimu kot eh, na mestih izkrcavanja na jugu Italije, na Siciliji in 16. meseca so na Lampeduzi začeli uporabljati ta nov kriterij. Vendar pa moram povedati, da je v petek prišlo na Lampeduzo 140 eritrejskih gospa z otroki. Z otroki. E, identificirali smo jih, e, tudi služba za zunanje delovanje in predstavniki Frontexa so bili prisotni na kraju samem, ampak kaj pa zdaj? Identificirali smo jih, kot sem rekel, ampak kaj pa zdaj? Saj nobena država še ni. Uh, izkazala svoje razpoložljivosti za premestitev. Govorili smo včeraj s španskimi in švedskimi kolegi in verjetno bodo ti prvi, ki bodo izkazali svojo eh, razpoložljivost. Vendar pa ne gre za to, da bomo zdaj gradili te strukture za skupno uh, uravnavanje in da bomo istočasno uh, izvajali to premestitev in vračanje oseb v primerih, kjer je to mogoče. In naj sedaj navežem tudi na stvari, ki jih je povedala gospa poslanka Kjenge. Zelo moderno je danes govoriti o varnih državah. Zato želim povedati zdaj tukaj javno, da Republika Italija ne namerava napis, sestaviti seznama uh, varnih držav. Če bo to naredila komisija, v redu, se bomo držali njenih odločitev, kot smo to vedno storili do sedaj. Vendar pa je Italija predvsej zadržana glede te ideje, da naj bi obstajale neke nacionalne kategorije, naprimer Sirici in Eritrejci, ki imajo pravico do mednarodne zaščite in drugi, ki pa so ekonomski migranti, naprimer. To je izmišljija. Iskreno povedano, vsaj v skladu z desetim členom naše ustave, težko verjamem, da Iračan ali Afganistanec nima pravice, da bi povedal svojo zgodbo in da bi zaprosil za mednarodno zaščito. Zelo težko verjamem, da nek Somalec nima pravice do iste priložnosti oziroma možnosti. In ravno tako težko verjamem, da nek nigerijec, ki je morda žrtev diskriminacije iz verskih razlogov, ne bi imel pravice povedati svoje zgodbe in e, pravice do obravnave v skladu s tem. Ne, hvala, hvala, se zahvaljuje govornik, ampak poslušajte, ne, jaz vam skušam samo povedati e, stvari in teme, ki vplivajo na pravo in na pravice. In zato pravim, da mi tega seznama ne bomo uh, sestavili. In s tem se, pri tem se strinjam z gospod Kjenge. In druga točka je tudi, uh, kat, pri kateri se uh, strinjam z gospod Kjenge, je vprašanje identifikacije. Dejstvo je, da je osebe treba identificirati. Ni možno vstopiti v neko državo, če ti nisi pripravljen um, izkazati uh, oziroma povedati svoje identitete. Um, Zdaj, tudi v primeru Siricev je treba povedati, da je Italija za nje bila predvsem tranzitna država in zdaj, kako to doseči, kako to zahtevati, tudi uporaba sile je eh, zelo občutljiva zadeva, zlasti, kadar gre za osebe, ki želijo mednarodno zaščito in ki niso pripravljene um, razkriti svoje identitete. Zato Eh, skušamo seveda to doseči, da ljudem povemo, da smo jim pripravljeni pomagati, ampak prosim, identificirajte se, eh, ne tukaj komplicirati stvari in mi vam želimo pomagati. Ampak vendarle, osebe, ki so se identificirale, ki so eh, opravile tudi zdravstveni screening, ki ehm, so izrazile, željo za eh, prošnjo za azil, bodo nameščene v normalnih namestitvenih centrih v Italiji. Naj nihče ne misli, da bodo te osebe zaprte, dokler ne bomo opravili vseh azilnih postopkov. Seveda vam bom lahko podal vse informacije o tem, kako to poteka v Italiji kot boste želeli, ampak naj nihče ne misli, da te osebe, ki so izrazili željo, da bi prosile za azil, ki so dale svoje podatke in ki so skupaj z agencijami, eh, ki z nami delajo, eh, Eh, izkazali to svojo voljo, torej te osebe ne bodo v nekih zaprtih strukturah, ampak bodo v eh, primernih eh, namestitvenih centrih in če bodo potem od tam odšle, bodo pač odšle, bodo one v nepravilnem položaju, ampak uh, Tako pač bo. Medtem pa uh, bodo osebe, ki se pa ne želijo identificirati in uh, ki se bodo zoprstavljale postopku, uh, nameščene v uh, teh zaprtih uh, prostorih. Ker v Italiji pač to ni mogoče, da ne sodeluješ in da ne podaš podatkov, ker na tak način pač v državo ne moreš biti sprijet. Upam, da je to zdaj jasno. In še nekaj bom povedal in verjemite mi, nihče si ne more predstavljati, eh, kako Italija in Grčija zdaj že veliko časa doživljata ta močan priseljenski pritisk. Potem pa še postane ta središči, eh, kjer se zadržujejo in morajo zadrževati osebe, ki jih druge države prijateljice znotraj Evropske unije niso pripravljene sprejeti. V glavnem lahko povem, da sem prepričan, da je potrebna skupna politika za to področje in da so potrebna skupna prizadevanja. In včeraj smo na svetu dejansko to ugotovili. Ugotovili pa smo tudi določene razlike med nami in zato vam na povsem neformalen način lahko povem, da sem precej um, presenečen oziroma zadržan. Tudi pri nas smo znotraj parlamenta in drugot bili priča vedenjem, ki eh, so jih nekateri eh, kritizirali, ampak nič takega se pri nas ni zgodilo in nič takega nismo slišali, eh, kot se naprimer zdaj dogaja na Balkanu, zlasti na meji z Mačarsko. Mi smo vedno skušali narediti vse stvari, ki so se nam zdile možne, ampak nič takega, kar vidimo na tej meji. Tako da oprostite, ne, jaz sem tukaj zato, da bi vam povsem iskreno povedal to, kaj počnemo in kaj nameravamo še storiti na tem področju. In pripravljen bom tudi odgovoriti na vsa vaša vprašanja. Vsekakor je Italija prepričana, da je res treba tukaj eh, zgraditi neko skupno pot. In potem še nekaj, zadnja polemična nota. Jaz sem prepričan, da je dublinska uredba mrtva. Dublin je mrtev ne zato, ker jaz tako pravim. Mi lahko bomo še, še vedno pišemo uh, uradne dokumente in trdimo, da je to v skladu z dublinsko uredbo in na tem ustrajamo. Ampak v resnici je zgodovina to izbrisala. Uh, To, kar se dogaja na Balkanu, je postavilo pod vprašaj Dublinsko uredbo in ta mehanizem za premostitev, ki bo vsaj upam nek stalni mehanizem, bo gotovo nek prvi korak eh, za vzpostavitev novih scenarijev in hkrati so ti scenariji, ki se rišajo, scenariji, ki rasejo iz nacionalnih egoizmov, ki si jih mi ne želimo več. Mi smo že v času našega italijanskega predsedovanja to večkrat poudarili, ampak nažalost nam evropski prijatelji niso prav zelo prisluhnili. Hvala. Much, Marconi, we... Hvala, gospod Morconi. Um, mi zelo spoštujemo vaše delo in uh, velika bremena, ki jih je prevzela Italija. Najlepša hvala za to, da ste bili tudi tako iskreni. Marta Sigan je omenila različne agencije, ki bi sodelovali v teh tako imenovanih hotspot. Nekatere izmed teh agencij so že sedaj preobremenjene. Um, zato se številni kolegi sprašujejo, kako bodo delovale v praksi. No, zato bomo slišali sedaj prispevek Jean-Pierre Šlembrija iz um, EASO, ki bo nekaj več povedal o tem, kako bodo delovale uh, te kritične točke oziroma hotspots. Uh, uh, Hvala lepa. Eh, spoštovani eh, poslanci, veliko čas mi je, da lahko danes nekaj več povem o kritičnih točkah, ampak najprej bi želel ponuditi nekaj dejstev in pa zadnje podatke, eh, zaradi katerega smo sprožili naš mm, postopek hitrih opozoril in odziva. Prejšnji mesec smo imeli več kot 100. 140 tisoč prošen za azil. Zakaj je ta številka tako pomembna? Zato, ker predstavlja 2,5 krat več, večje številke, kot smo jim bila, bili priča avgusta 2013. Eh, in več kot 10 tisoč izmed teh prošen je, bilo, je prišlo strani mladoletnikov brez spremstva. Če si ogledamo številke od januarja do avgusta, torej 8 mesecev. Več kot 720 eh, tisoč um, ehm, prošen za azil v Evropi. V januarju do decembru smo imeli 6600 prošen za azil v prejšnjih letih, tako da smo že sedaj presegli to rekordno leto, pa, je, pa so ti podatki šele od avgusta. To pomeni, da države članice, zlasti tiste na zunanjih mejah, so soočene z zelo velikimi pritiski. Prav tako je to pomenilo, da se je pojavilo veliko zaostankov pri obravnavi prošen za azil, eh, no o tem bom nekaj več povedal kasneje to pomeni tudi to, da smo morali naše vire nekoliko prerasporediti. Um, preusmerili smo se na primere registracije, namesto da bi se osredotočili na sprejemanje odločitev. Velik pritisk je tudi na sprejemne domove in azilne domove in velik pritisk za to, da najdemo nove namestitve. No, sedaj pa moja druga točka. Kako se z našimi omejenimi viri spopadamo z eh, to hitro razvijajočo se situacijo? Najprej nadaljevali smo z našo, našimi običajnimi postopki. Imamo um, misije v Bulgariji, na Cipru, v Grčiji in pa v Italiji. Eh, gre za, za mm, misije operativne podpore v Grčijo od leta 2014, eh, v Italiji smo bili prisotni že prej. Eh, torej gre za operativno podporo in pomoč. Prav tako nadaljujemo z usposabljanjem. Usposobili smo okoli 8000 ljudi v zadnjih letih. Eh, prav tako zbiramo informacije o državah izvora. To je tudi zelo pomembno. In izdajamo Eh, te informacije tudi državam članicam. Eh, drugič, sodelujemo za komisijo na področju varnih izvornih držav, predvsem pa se tukaj osredotočamo na Zahodni Balkan. Tam je, torej iz teh držav prihaja veliko prosilca za azil. Potem tretjič, hotspoti oziroma kritične točke, eh, Mm, začeli smo že naše priprave za vzpostavitev teh točk. Številni strateški dokumenti Evropske unije so nas pozvali naj ponudimo pomoč pri registraciji mm, prebežnikov eh, in da naj ponudimo pomoč pri namestitvi teh prebežnikov po Evropi. Tako smo začeli z razpravo o izvajanjem teh ukrepov tako z Italijo, kakor tudi z Grčijo in um, pozvali smo države članice naj nam pošljajo človeške vire, tako da bomo lahko sestavili ekipe, ki bodo aktivne na terenu. Kar se tiče Italije, si moramo ogledati značilnosti italijanske situacije. Eh, trenutno eh, smo v postopku eh, sprejema dogovora z italijanskimi oblastmi o teh kritičnih točkah, ampak mi smo že tja, namest, že tja napotili osebje. Imamo strokovno skupino v Katani, potem tudi v Lampeduzi in pa v regiji Agrigento. Uh, tam je že prisotno naše osebje in um, preverja situacijo in razmišlja o tem, kako bi lahko vse skupaj delovalo v praksi. Tudi v primeru Grčije smo že v postopku finalizacije operativnega načrta. Osredotočili se bomo predvsem na um, podanje informacij, registracijo in pa ukrepe za namestitev priseljencev in pribežnikov. Eh, no, eh, spoštovani poslanci in poslanke, tukaj so izzivi ogromni, tudi pričakovanja so zelo velika, ampak mi želimo izpolniti ta pričakovanja. Vendar pa, kot sem povedal, že uvodoma smo relativno majhna agencija, imamo proračun 50 eh, milijonov na leto in manj kot 100 zaposlenih. In če želimo izpolniti naše cilje, potrebujemo ustrezen proračun in pa človeške vire. Zaradi naših omejenih virov smo morali v letu 2015 že nekoliko spremeniti naše prednostne naloge, ki so bile zapisane v našem delovnem programu. V letu 2016 ocenjujemo, da bomo potrebovali 50 več, 50 eh, um, eh, zaposlenih več in pa 10 milijonov proračuna, eh, proračunskega denarja več. Vendar pa, ker je to mm, tematika, ki nas bo verjetno v prihodnosti še zaposlovala, je vanjo vredno investirati. Prepričan sem, da če bomo dobro opremljeni, bomo lahko v sodelovanju z sesterskimi agencijami poskrbeli za dodano vrednost in bomo lahko ponudili otipljivo podporo eh, tistim državam, ki jo najbolj potrebujejo. Hvala lepa, omenili ste vire. No, komisija je pripravila tudi načrt za Frontex ki predstavlja ključno agencijo, tudi Frontex je zelo obremenjen v tej krizi. Eh, tako da bom sedaj z veseljem dal besedo Klausu Röslerju, ki je direktor eh, oddelka za mm, operacije v Frontexu. Hvala lepa. No, komisija je že opisala splošen pristop k tem kritičnim točkam, hotspot, torej um, o hotspotih. V glavnem gre tukaj za vzpostavitev platforme za evropske agencije, tako da se bodo lahko uh, hitro ozvale v skladu za svojim mandatom in v tesnem sodelovanju z državami članicami. Gre torej za podporo, ne za nadomestno. Uh, um, ne, ne za nadomestek. Zahvaljujem se odboru Libe, da podpira Frontex pri njegovem delu, tudi ko gre za dodatne vire. Frontex je operativna agencija in kot taka razume, da je uh, hotspot um, mejno območje, kjer prihaja do močnih priseljenskih pritiskov, kar zahteva holističen odziv Eh, jasno je, da je to povezano z eh, skupnimi izvedbenimi informacijami. Frontex je že deluje v Italiji, v Grčiji, na Zahodnem Balkanu in drugih državah članicah. Imamo uh, mnogoletne izkušnje na področju nadzora nad mejami in zato ponujamo operativno podporo. Pristop teh kritičnih točk je zato sestavni del eh, skupnih ukrepov Frontexa eh, v tistih delih, kjer je to pomembno zaradi visokih tveganj in, eh, kot sem že povedala, je to del naših operativnih načrtov. Mm, ko nudimo podporo pri izvajanju kritičnih točk, želimo doseči 100-odstotno identifikacijo in registracijo mm, državljanov, ki prihajajo na evropske meje iz tretjih držav. Zato potrebujemo ekipe za nadzor, ekipe za briefinge. To je del naših eh, skupnih operacij istočasno pa je to del eh, prizadevanj za vzpostavitev sistema teh kritičnih točk. V Italiji smo. V Italijo smo, smo napotili 90 mm, uradnikov, v operaciji Poseidon v Grčiji smo, napot, eh, smo napotili 85 uradnikov. Um, in med njimi imamo v Italiji šest uh, ekip za screening in za debriefing, v Grčiji pa sedem za screening in pa šest za debriefing. Skupaj z eh, nacionalnimi oblastmi razmišljamo o tem, kako bi lahko okrepili te ekipe. Potreben je nacionalni vodja ekipe, nacionalni sklep o vzpostavitev postopkov registracije in odvzema prstnih odtisov. No, pri teh aktivnostih države članice podpiramo Evropske agencije, v prvi vrsti Frontex, ne moremo pa um, nadomestiti delovanja nacionalnih organov Torej, podarjam, da ne moremo namesti, nadomestiti delovanja nacionalnih organov, ampak jih lahko pri njihovem delu samo podpiramo. Um, v prvi vrsti gre za izvajanje evropskega prava na področju identifikacije, um, potem uh, napotitev ljudi ki so upravičeni do zaščite. Eh, potem eh, države članice se ukvarjajo tudi z registracijo, z odzemom prstnih otisov, z obravnavo prošen za azil. Četrtič pa lahko mi ponudimo pomoč na koncu azilnega postopka. Lahko namreč podpiramo države članice tudi pri ukrepih uračanja. Torej najprej imamo sistematični pregled, screening. potem eh, državam članicam ponujamo pomoč pri pridobivanju eh, potovalnih dokumentov v sodelovanju z eh, veleposlaništvi ali predstavništvi tretjih držav in potem tudi organiziramo ehm, vračanje teh oseb. V Grčiji bomo začeli skupen pilotni projekt za EU-LISA na področju odzemanja prsnih odtisov, zato da bi lahko okrepili sistematsko odzemanje prstnih odtisov. Ko gre za izvajanje kritičnih točk, bo Frontex skupaj z EASO Eurojust pripravil model v tako imenovani regionalni strokovni skupini. Takšna prva skupina je bila vzpostavljena v Kataniji, na Siciliji, tam sedaj skupaj delujejo vse agencije od 22. Eh, junija 2015. Um, ehm, seveda pa pri tem sodelujejo tudi nacionalne oblasti v obliki um, uradnikov za povezavo. Frontex pomaga tudi z IKT storitvami. Tam delujemo od sredine junija z štirije um, uradniki Frontexa so tam. Tukaj eh, skrbimo za analizo tvega, imamo tudi um, predstavnika za tisk, ki uh, prispeva k eh, večji stopni preglednosti in eh, boljši komunikaciji. Gre za neke vrste skupno platformo, ki omogoča sodelovanje med posameznimi agencijami tudi na terenu. Zlasti moramo usklajevati delo eh, skupin strokovnjakov, skupin debriefinga in pa screeninga in prav tako usklajujemo tudi delovanje Evropskega urada za azil. Pravzaprav je vsaka agencija tam pristojna za svoj za svoje področje, ko gre za zbiranje informacij, ko gre za debriefing in pa analizo tvegan, ko gre za preiskave in pa ko gre za pravosodno sodelovanje. Za tesnim sodelovanjem pričakujemo okrepljene sinergije tudi na področju tiho tapljenja, eh, tako da bomo lahko raziskali te, ta kazniva dejanja in uh, jih tudi kaznovali. Um, ta model sodelovanja agencij lahko sedaj razširimo tudi na Grčijo, uh, tam že potekajo pogovori med lokalnimi oblastmi in pa evropskimi agencijami. V Pireju že deluje strokovna ekipa Frontexa in tudi druge agencije bodo lahko v teh prostorih namestile svoje strokovnjake. Če želimo zagotoviti učinkovit proces identifikacije in odvzema prstnih odtisov. Potem potrebujemo za to tudi ustrezne zmogljivosti, eh, ko gre za sprejemne domove, za druge namestitve. To je potrebno tako na celini, zlasti pa na otokih. Seveda morajo agencije tukaj sodelovati med seboj in uh, gostujoče države članice nas morajo nekako vključiti v iskanje spremnih kapacitet in pa ponuditi morajo delovne prostore za sistematični screening in registracijo. Verjetno bomo naslednji teden ali pa v naslednjih dneh lahko začeli z našim pilotnim projektom o Eurodac registraciji skupaj z EU-LISO in pa nacionalnimi organi. Na področju vračanja oseb imamo prav tako pripravljen akcijski načrt. Frontex je pripravljen koordinirati programe, ki jih financiramo iz evropskih skladov, eh, recimo evropske pobude za ponovni sprejem vse to lahko združimo pod okriljem Frontexove operativne koordinacije. Kmalo bomo gostili srečanje na to temo, zato da bomo lahko bolj jasno se odločili o tem, kako bo izgledal ta postopek koordinacije. Eh, tudi ko gre za krepitev pristojnosti Frontexa, je komisija napovedala, eh, da bo Frontex dobil nekaj več človeških virov, tako da se bomo na to delo sredotočili v prihajajočih tednih in mesecih. Hvala lepa, gospod Rosler, hvala, da ste se držali vašega časa za govor. Eh, še tri govorniki nas čakajo, vidim, da se nekateri že pogovarjate med seboj, to se vedno zgodi, ko imamo veliko govornikov ampak želimo, da bi pač vsaka, predstavnik vsake agencije nekaj povedal, preden odpremo razpravo. E, naslednje predstavnike prosim, da se držijo časa za govor 10 e, minut. Kaj je veliko govornikov se je javilo k besedi? 21 vas je že zaprosilo. Uh, za besedo in če želimo vsem omogočiti, da zastavijo vprašanje, morajo tudi naši strokovnjaki biti kar sedaj kratki. Gospod Rosenbach dobi sedaj besedo, ki je predstavnik Europola, ukvarja se za področjem resnega in organiziranega kriminala. Thank you, Mr. Chairman, and, uh, good... Hvala lepa, gospod predsedujoči, lepo pozdravljeni. Nasluten porast števila prisel, priseljencev in pa beguncev, ki skušajo vstopiti v naše meje, seveda pomeni tudi porast kaznjivih dejavnosti. Um, tukaj ugotavljamo rekordne stopnje kriminala. Um, od eh, začetka leta 2015 smo identificirali 29 tisoč posameznikov, ki so bili vključeni v dejavnosti tihotapljanja. Eh, veliki dobički pač privlačijo te moderne organizirane skupine kriminalcev, ki iščejo majhna tveganja z velikimi dobički. Številni so tukaj zelo oportunistični. Približno ena tretjina teh eh, kriminalcev se ukvarja tudi z drugimi kaznjivimi dejanji, recimo mm, tihotapijo droge, ponarejajo dokumente in tako naprej. V to so vključene tudi večje zločinske skupine, sestavljene iz ljudi različnih narodnosti, uh, Eh, ki imajo eh, posameznike z zelo jasno določenimi odgovornostmi. Prav tako ugotavljamo, da je prišlo do porasta uporabe druža, eh, družbenih medijev, družabnih medijev, prostite, torej tudi preko spleta novačijo eh, svoje žrtve. Te žrtve so seveda zelo renljive za različne oblike kaznjivih dejanj, zlasti so izpostavljene izkoriščevalskemu delu, potem zlasti so eh, tveganjem izpostavljeni mladostniki in otroci brez spremstva. Eh, to so seveda problemi, na katere se moramo odzvati. Um, to je velik, torej razsežnost teh kriminalnih dejanj je velik izziv za policijske sile posod po Evropi. Nekatere države članice so tukaj uspešne, nasplošno pa se le, le težko učinkovito odzivamo na te izzive na področju tih otapljanja ljudi in pa tudi prej omenjene zločine. Eh, pa tudi, ko gre za vidike kršitev javnega reda in miru. Naši izzivi morajo biti po celotni Evropi dosledni. Gre za mednarodni problem in zato mora biti tudi odziv policijskih sil čezmejne narave. Pri, v Evropolu smo vzpostavili že marec, torej skupne operacijske ekipe. Eh, marca 2015 osredotočili smo se zlasti na tihotapljanje ljudi v Egejskem in pa Sredozemskem morju. V Džopmare smo vključili tudi strokovnjake, ki se borijo proti tihotapljanju ljudi, eh, ponarejanju dokumentov, eh, goljofijami v zvezi z dokumenti in pa z spletni, spletnimi zločini eh, teh tihotapskih združb, ki njihove storitve oglašujejo tudi na internetu. Blok Mare je, se je že izkazal za učinkovit ukrep, za učinkovito misijo. Trenutno je van vključenih 30 držav. Um, ehm, 160 primerov smo identificirali, 3000 um, ehm, oseb je bilo v to upletenih, Eh, identificirali smo tudi veliko sumljivih plovil, ki bi lahko bila uporabljena za dejavnosti tih otapljena ljudi. Eh, raziskovali smo tudi 60 spletnih strani, ki so bile eh, ukinjene zato, da več ne bi mogle privlačiti novih žrtev. Job Mare eh, se ukvarja predvsem z eh, vzhodnimi in pa južnimi potmi. Eh, v zadnjih tednih pa smo videli, da gre za vse evropski problem in da bi podobne ukrepe potrebovali po celotni Evropski uniji. Kot je povedal predhodni govornik, smo tudi mi napotili naše osebje v, v Katanjo, v regionalno strokovno skupino, torej tako imenovano vročo točko v Katanji. Eh, dobro sodelujemo z vsemi eh, partnerji, eh, tudi z italijanskimi organi kazenskega pregona in pa seveda tudi z našimi partnerskimi agencijami zahteve Europolu po podpori državam članicam rastejo. Um, veliko je pomembnih, poteka pomembnih preiskav, ne omenim samo nedavni primer iz Avstrije. Zahteve se nanašajo tudi na to, da bi mm, pripravili nek splošni pregled Eh, priseljskih tokov čez evropske meje. Zato smo odprli nov center, ki objavlja dnevne preiskave, zbira poročila z meja držav članic o tem, kakšne eh, kršitve ali zločine bi lahko pričakovali v naslednjih eh, dneh. Zato smo morali okrepiti naše, naša prizadevanja, mednarodna prizadevanja. Eh, Job Mare je postal nek nov eh, center za boj proti tihotapljenju eh, v skladu z podobnimi pobudami na področju kibernetskega kriminala ali boja proti terorizmu. Trenutno je boj proti tihotapljenju pač ena izmed naših prednostnih nalog. No, mislim, da nisem polno izkoristil svojega eh, časa. Upam, da bom dobil kakšno vprašanje. Že vnaprej se vam zahvaljujem za pozornost. Tension. Hvala lepa. Eh, ja, res je, da pozornost eh, za časom nekoliko pada. Ampak zelo velik vtis ste naredili na nas z vašo predstavitvijo. Um, no, sedaj bomo spet slišali uh, predstavitev uh, strani Eurojusta. Eurojust ima veliko vlogo pri uh, samih namestitvah, vračanjih uh, ljudi in tako naprej. Torej, okrepiti bo treba tudi vlogo Eurojusta. Nikolas Ornerakis je zato tukaj, da predstavi vlogo Eurojusta. Thank you, Mr. Chairman. Hvala lepa gospod predsednik, hvala lepa za vaše vabilo, ki nam daje priložnost, da vam v imenu Eurojusta predstavimo nekaj nedavnih aktivnosti v boju proti tihotapljenju z begunci. Preden podam vizijo Eurojusta, bi rad podal nekaj pobud, kar se tiče nezakonitega tihotapljenja ljudi. V začetku junija 2015 smo sprejeli agendo za migracije. In imenovan je bil tudi uradnik za stike Eurojusta za boj proti tihotapljenju z ljudmi. Ta točka za stike vključuje tudi projektno skupino za boj proti tihotapljenju in gre za infor, izmenjavo informacij med agencijami Evropske unije. Prav tako sodelujemo v zonalnih dejavnosti, zato da bi izboljšali pravosodno sodelovanje. Nadalje glede na sestanek 12. decembra 2014 in v skladu z priporočili akcijskega načrta EU je Eurojust v postopku spostavljena tematske skupine Eurojusta o tihotapljenju migrantov. Pristojnosti te tematske skupine so še predmet razprave, vendar pa lahko vas obvestim, da bo tematska skupina operativna pred koncem leta. nadalje. Izmenjava informacije je ključnega pomena za boj proti organiziranim skupinam. Eurojust z Euronaformet skuša zagotoviti boj proti tihotapskim skupinam. V začetku julija 2015 smo imeli sestanek med Euronaformet in Eurojustom. Kot posledica obiska, smo aktualizirali naše odnose. In sedaj seveda tudi upoštevamo naše mandate. Glede na krizo z migranti, ki vpliva tudi na notranjo varnost Evropske unije in potreba po okrepljenem pravosodnem sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, pa je tema nezakonitega trgovanja z migranti že bil predmet sestanka toživcev, ki ga je organiziral italijanski glavni tožilec septembra 2014. Na zadnjem sestanku junija 2015 so države, ki so še prav posebno prizadete, izpostavile potrebo po tem, da bi ne zakonito trgovino z migranti dali na raven Evropske unije. Posvetovalni sestanek generalnih tožilcev septembra 2014, ki ga je organiziral generalni tožilec Luksemburga, je bil posvečen tudi nezakonitim migrantom. Kar se tiče odrežbe Eurojusta, V konceptu Eurojust, eh, hotspot pa naj izpostavim sledeče. Eurojust se zaveda pomena koncepta hotspot v Italiji in Grčiji. In skupaj z drugimi agencijami Evropske unije je pripravljen podpreti tak pristop v okviru svojega mandata. Eurojust je bil povabljen, da bi sodeloval v operacijah v Katani Frontexa in strinjali smo se, da bomo spostavili medsebojno pravno pomoč in koordinacijo med državami članicami, med nacionalnimi organi, pa tudi v primerih, ki vključujejo tretje države. Konec junija 2015 smo sprejeli memorandum o dogovoru z Eurojustom, kjer bomo še izpostavljali večji pomen izmenjave informacij. Na terenu samem bo tudi predstavnik Eurojusta, tako da bomo lahko zagotovili, da so potrebne informacije na voljo italijanskim organom iz Katanje. Eurojust je vključen tudi pri vzpostavitvi hotspota v Grčiji dva toživca iz Piraja sta uradnika za stike v tej kritični točki v Grčiji. V Grčiji sta zelo znana. Ko bomo imeli te točke Eurojusta v kritičnih točkah, bo to pomenilo, da bomo lahko v realnem času pridobivali ustrezne informacije. Bomo lahko torej zagotavljali tudi pravosodno usklajevanje prek Eurojustovih orodij glede na informacije, ki prihajajo iz eh, toč za stike v kritičnih točkah, lahko podpremo pristojne nacionalne organe, ko lahko potem ugotovimo, kaj se dogaja v drugih državah članicah in lahko potem tudi to preganjamo na ustrezen, dosleden način. Poleg tega bo Eurojust nadreval podporo najbolj ogroženim državam članicam. Spodbojal bo usklajevanje med nacionalnimi organi držav članic, ki so prizadete in se skušal izogibati konfliktu pristojnosti, prav tako pa bo skušal usklajevati operacije. Hvala lepa za vašo pozornost. Uh, Hvala lepa, da ste bili kratki. Sedaj pa še Anne Charlotte Nagard, programska direktorica azil, migracije in meje iz FRA. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, da ste me povabili, da spregovorim na tem sestanku. Humanitarna kriza na mejah zahteva usklajen odgovor v skladu s temeljnimi svoboščinami. Okrepi držav članic, institucije in agencij morajo spoštovati načela in pravice, ki so zapisane v listini temeljnih pravic Evropske unije. In to tudi včasih, ko smo pod pritiskom. Omejevanje svoboščin, obvezno pobiranje prstnih otisov, vse to je ključnega pomena pri pristopu hotspot. Migranti in osebe, ki potrebujejo zaščito, so del ranljivih skupin, naprimer otroci, ki so sami nosečnice, žrtve zločinov, pa tudi žrtve fizične zlorabe in zlorabe na splošno. Tisti, ki potrebujejo zaščito, so prišli v EU tudi kot del tihotapskih mrež, ker pač niso imeli druge izbire. Tako so pač iskali varnost. Vloga FRA je, da ponudimo neodvisno podporo in trokovno znanje, kar se tiče temeljnih pravic, glede na informacije, ki smo jih zbrali in analizirali, da podpiramo evropske institucije, države članice in agencije. Evropski odziv na migracijsko krizo mora biti tak, da bo spoštoval temeljne pravice. Spoštovati moramo načelo potrebnosti, zakonitosti in sorazmernosti za to, da zagotovimo trajnostni razvoj. Kar se tiče koncepta hotspotov, pa je potrebno upoštevati naslednje temeljne svoboščine. In to so zelo aktualna vprašanja. Prvič. To je povezano s pobiranjem prstnih otisov v Eurodaku. Gre na obveze, da je potrebno pobirati prstne otise in občutljive podatke, je potrebno onemogočiti nesorazmerno uporabo podatkov. FRA pripravlja pravno analizo in seznam, kaj se sme in kaj ne pri pobiranju otisov ta seznam bo pomagal tistim, ki pobirajo ti se, da bodo ugotovili, kaj so spremljiva dejanja in kaj ne. In kaj bi lahko torej predstavljalo kršitev. Posici za azil, azil morajo dati prstne tise za različne namene, tudi za Eurodak. Vendar pa konc koncev to niso ključni podatki za azilno prošnjo. In tukaj smo priznali, da je načelo nevračanja, ko se posamezniki ne morejo vračati na ozemlje, ker bi lahko oseba bila predmet pregona, da to velja tudi v primerih, ko osebe zavrnejo odajanje prstnih otisov. Drugi izziv, to je tako imenovani mejni postopek, postopek vračanja. Tudi tukaj so določena tveganja, kot smo ugotovili nedavno. Kalibi nastali proti Italiji. Sodba je bila izdana pred tremi tedni. Šlo je za pridržanje v Lampeduzi in potem vrnitev v državo migrantov, ki so pristali leta 2011 na italijanskih obalah. Ta primer kaže, da je potrebno imeti jasne mejne postopke in da lahko prihaja do kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Potrebno pa je temeljito preučiti vsak posamezni primer vračanja. To je ključnega pomena za to, da ne bi prišlo do kolektivnega vračanja, pa tudi da zagotovimo zakonitost pridržanja. Nadaljni izzivi, ki se lahko pojavijo, so povezani s pogoji pridržanja in učinkovitih pravnih sredstev. Tako, kar se tiče pritožb na, na primer, odločbe o vračanju nedavno, je komisija izdala priročnik za vračanje in tam obveščamo o vračanju tudi v omenjenem kontekstu v skladu s temeljnimi svoboščenimi. Tretji izziv pa je povezan z bojem proti tihotapstvu. To pomeni boj proti kriminalnim združbam in to je tudi povezano s tveganimi glede temeljnih svoboščin posamezniki izkoriščajo razmero, v katerih so migranti in si seveda zaslužijo kazen. Vendar pa ne smemo ciljati na tiste, ki pomagajo drugim zaradi človeškega sočutja. Te je potrebno zaščititi. Včasih ponudijo naprimer promet, transport. In seveda je potrebno zagotoviti pravno pomoč. Včasih pa lahko tisti, ki želijo imeti pravno, ki želijo zagotoviti pravno pomoč, so izpostavljeni tudi kaznim, če tega eksplicitno ne izozamemo. To so samo trije primeri občutljivih razmer, kar se tiče temeljnih svoboščin in povezaj s konceptom hotspot. Na zonanjih mejah je potrebno biti sposoben prepoznati tvegane operacije. In vedeti moramo, da smo pod velikim pritiskom, da je veliko tako imenovanih hotspotov. Seveda pa je potrebno zagotoviti spoštovanje temeljnih svoboščin in dosleden nadzor nad tem. Na grško-turški meji skušamo tudi pomagati in pokazali smo, da evropske agencije lahko pomagajo na terenu samem, tudi pri zmanjševanju tveganja za kršitev človekovih pravic. Potem pa tudi redna aktualizacija podatkov je zelo pomembna. Tako lahko tudi oblažimo trenutno migracijsko krizo. Evropska agencija, ki je odgovorna za temeljne pravice, je pripravljena ponuditi naše znanje in strokovnjake za pomoč v boju proti tej krizi. Hvala lepa, da ste bili kratki, dolg seznam govornikov imamo in seveda boste dobili tudi vprašanja, tako da boste imeli še potem več časa za odgovore. Tako, sedaj pa kar na razpravo, dolg seznam imamo, kot sem dejal že na začetku in še enkrat ponavljam za nacionalne poslance. Nekako bomo omejili vaš čas na dve minuti. Vem pa, da dve minute je zelo malo časa v britanskem parlamentu. Nihče ne dobi dve minuti. To bi bilo res premalo. Tako, začeli bomo z Oberto Macolo, potem še gospa Kjange, vendar pa prosim, ne prekoračite časa. Zastavite vprašanje strokovnjakom, glede seveda hotspotov. Vi, nacionalni poslanci, pa seveda boste želeli tudi verjetno kakšne pripombe. Predsednika prekinjajo. Sorry, just one second. Samo trenutek, prosim. Če želite podati pripombe v aktualnih razmerah, lahko to tudi seveda storite. Kajti ne smemo biti naivni, seveda bodo kolegi želeli to tudi storiti. Prosim, če se pomirite, začeli bomo, samo trenutek mi dajte, prosim. Začeli bomo s poročevalci, ne, najprej nacionalni poslanci. Berute Fesajte, se oprečujem za izgovorjavo iz Litve, prosim, če bi vi začeli. Eh, Hvala lepa, predsednik. Podpiramo zaključke včerajšnjega vrha ministrov za notranje zadeve in migracije kot izziv delijo družbe in Evropsko unijo kot celoto. In to bo stresni test za celoten projekt Evropske unije. Litva podpira celovit pristop in smo proti imigrantskim getom. Migrante bomo razdelili po vseh 60-ih. občinah in naša vlada je že začela priprave za usposabljanje, izobraževanje, zaposlovanje in socialno vključevanje migrantov. Imam pa nekaj težav, ki so verjetno skupne vsem nam, v vseh državah, članicah. Nekateri ukrepi so že prepozni. Naprimer, identifikacija, registracija in obvezno pobiranje prsnih otisov. ali so migranti, ki so že v Evropski uniji, izuzeti iz tega, če se to ni zgodilo in če ne, kaj se bo zgodilo kasneje. Nisem prepričana, da bi Litva in ostale baltske države bile končna destinacija migrantov, kajti Švedska, Nemčija sta tisti, najbolj privlačni ciljni državi. Kaj bo z njihovim statusom? Bodo torej morali pridobiti enak status kot ostali? In potem še zadnje vprašanje. Kako bo breme vračanja ekonomskih migrantov razporejeno med državami članicami? Hvala lepa. Hvala lepa strokovnjaki si bodo torej zabeležili to, kar ste dejali in bodo potem na koncu odgovarjali. To sem želel omeniti. Tako, sedaj pa Juan Fernando López Aguilar iz Evropskega parlamenta, Evropski poslanec, prosim, dve minuti. Spanish. Hvala lepa, govoril bom špansko. Mislim, da to, kar da smo se odločili za organizacijo te medparlamentarne konference v Evropskem parlamentu. In tudi glede na uresničevanje Lizbonske pogodbe na področju skupnega prostora pravice in svobode, kaže na našo izkušnjo pri tem, ko želimo Eh, najti nek skupni imenovalec eh, v delovanju nacionalnega parlamenta in nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta. Kje se to kaže? Naj povem v nekaj točkah. Ta položaj, ki je pred nami, je neka nujna zadeva, vendar ni trenutna, saj jo že, se je že dolgo časa pripravljala. Uh, Potem humanitarna kriza, ja, ampak hkrati zadeva načela, ki so zelo evropske narave in ki jih eh, zdaj prej sprašujemo bolj kot kadarkoli prej. Predvsem gre tukaj za vprašanje varnosti. In tretjič, mislim, da se vsi strinjamo s tem, da na to humanitarno eh, krizo ne moremo odgovarjati s policijskimi ukrepi, ampak z drugimi nujnimi ukrepi in zato ne bomo gradili zidov. In In Ehm, postavljali vojske na meje Evropske unije. In zato si moramo pogledati, kakšne so možnosti za ukrepanje na kratek rok, pa tudi na daljši rok v smislu zakonodajnih ukrepov. In zato bi sam postavil dve vprašanji. Predvsem nas zanima, kako bi se lahko izognili eh, tej dramatičnosti in tudi tragiki teh eh, potovanj, ki se zdaj dogajajo in kako bi tukaj eh, bolje upoštevali naše načelo solidarnosti. In zato vprašanje najprej. Dublinska uredba. Na kakšen način namerava komisija nadomestiti ta mehanizem na področju prošenj za ezil, glede na to, da celo ta uredba dosedaj ni bila uresničevana. Eh, ne samo ta uredba, ampak tudi mednarodni eh, sporazum za področje azila. In drugič, kako nameravamo ehm, popraviti, eh, prilagoditi sistem za podeljevanje vizumov, zato da bomo pripravili nek učinkovit mehanizem eh, za prosilce za azil in druge migrante. Hvala. Hvala lepa. Gospod Kirkos, Evropski parlament, prosim. Hvala lepa, govoril bom grško. Lepo, da ste ga testa si to kalokeri. Uh, Pozdravljeni. Želel bi vprašati naslednje. Najprej, če pomislimo na situacijo, ki smo ji bili priča poleti v Grčiji, minister, ki je odprl vse meje in to brez kakršne koli registracije, to je pripeljalo do tragične situacije in do postopkov, ki so povzročili zelo hude težave za namestitev migrantov na otokih, za njihovo um, prehranjevanje in tako naprej. In zato sprašujem, ali ste vi. Eh, samo opazovali to situacijo in se odločili, da ne boste ukrepali ali se vam je zdelo, da so upravne prepreke tolikšne, da eh, se situacije niste lotili in kaj nam zdaj dokazuje, da ste prešli to fazo eh, preiskovanja in zbiranja mnenj in da se nameravate lotiti konkretnih ukrepov glede na to, kar se je dogajalo v naši državi. Cernoč from the Czech Republic. Sedaj pa predstavnik Češkega parlamenta. Prosim. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, vím... Hvala lepa. Spoštovane poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, vem, da govorimo o hotspotih, jaz pa bom govoril na splošno sem češki državljan, pa tudi evropski državljan. In Češka republika je moderna, ponosna država, ki je prebrodila veliko totalitarnih režimov. Vendar pa smo se nekaj naučili iz zgodovine. Sprejemali smo veliko političnih beguncev, zgodovinsko gledano, vedno smo pokazali solidarnost. Sedaj tudi govorimo o solidarnosti vendar pa nihče ne govori o solidarnosti z nami. Tisoče migrantov, ki želijo prekoračiti meje, ne da bi spoštovali zakone držav članic, v katero stopajo. Sto tisoč ljudi, ki lahko uničijo Evropo, kot jo poznamo. Če tega migracijskega tokova ne bomo takoj ustavili, potem bo evropski kulturni in družbeni sistem propadel in bomo soočeni s terorističnimi grožnjami, organiziranim kriminalom in tako dalje. Edini pravi odziv bi bil, da ustavimo dotok migrantov in da to ustavimo že pred evropskimi mejami. Kaj pa počne Evropa? Velike države bodo mar dejale, da bodo sprejeli vse sirske migrante. Seveda ne, v določenem trenutku bodo zaprli svoje meje. In če ne bomo se zaščitili že tako na začetku, bomo kaznovani. Iz Nemčije vidimo, da ni bilo smiselno, ko so podali izjave, da bodo spremljali kar vse. Zavračamo kvote in zavračamo način usiljevanja migrantov državam članicam. Govorimo o hotspotih, vendar pa ne bomo mogli upravljati s takimi velikanskimi tokovi migrantov, če se bomo tega lotevali na tak način. Včeraj je naša država izgubila na glasovanju. Kakšna bo realnost? ne bomo zmogli upravljati s temi velikanskimi migracijskimi tokovi. Države članice Evropske unije se ne zavedajo, kako pomembne so te težave. Zakaj ne? Ali smo na juni? Verjetno. Želimo pa biti odgovorni našim državljanom. Ne smemo narediti naše države za območje, kamor ni vstopa. Potrebno se je soočiti z izzivi, potrebno je pomagati regijam in potrebno je reševati zadeve na kraju samem in grozote, ki jih islamska država izvaja. Prosim, držite se dveh minut, koliko se le da. Naslednji je Timothy Kirkup, Evropski parlament. Predsednik, hvala lepa. vedno, kot poslanci Libe vedo, sem menil, da obvezujoč pristop ni pravi pristop. Iskati moramo več sodelovanja, izkoriščanje virov, ki so na voljo v državah članicah na različne načine, zato da se spopademo s tem velikanskim izzivom, kar to nedvomno je. Tri vprašanja. Prvič. Kakšne so tiste glavne uvire za identifikacijo ljudi, ki vstopajo v EU? Koliko časa se potrebuje za takšno procesiranje podatkov in kako bi lahko ta postopek pospešili? Prav tako je veliko ljudi govorilo o koncu Dublina, vendar pa ne smemo seveda kršiti ženevske konvencije iz leta 1951 in drugih konvencij. Tega se moramo držati. Moramo, mora, imeti moramo torej dolgoročne rešitve, ki bodo jamčile ta načela. In potem prstni vtisi, pa se nečem sem na, na katerimi odzivi. Ne vidim razloga, zakaj bi kdo zavračal tak pristop. Ne vidim kakšnih razlogov zaradi temeljnih pravic, naprimer. To je potrebno, zato pač, da država članica in kakršen koli sistem lahko deluje, da lahko zaščitijo sebe in druge. In končno, govorniki menijo, da je premeščanje previsoko na političnem dnevnem redu, da bi morali v bistvu si ogledati bolj temeljne stvari, naprimer procesiranje, prošnje, da bi to potekalo kar se da gladko. Mislim, da je to vsaj tako pomembno. Hvala lepa. Hvala lepa za vprašanje. Odgovore boste dobili na koncu. Sedaj pa Judith Sargentini, Evropska poslanka, prosim. Uh, Hvala lepa. Dve vprašanje. Prvič. Za gospoda Rösslerja iz Frontexa. Prejšnji petek je odvar Libe obiskal Lampeduzo in italijansko plovilo in tam so nam razlagali, kako rešujejo begunce. In pokazali so tudi operacijo Triton, nakazali, kdo preiskuje kateri del morja. Od obaljnih voda Libije do Tritona pa je morje, ki ga ne nadzoruje nihče. Torej, to ni operacija Triton. To bila nadzorovala italijanska monarica. No, lahko poveste več? Običajno najdemo plovila izen območja Tritona, ker ne dosežejo tega območja. To je dobra novica. Ura za tiste, ki rešujejo begunce. Vendar pa kako to deluje? Potem pa še vprašanje za gospoda Ornerakisa iz Eurojusta. Ali velike lade, ki prihajajo iz eh, Grče v Pireji, pomagajo pri reševanju begunske krize. Slišala sem, da ko prihajajo ladje, opiraj ni reševalnih vozil, ni uradnih oseb, nič se ne dogaja in potem čez pol ure 45 minut vsi begunci kar izginajo. To je potem zelo drugače kot, v, kot na Lampeduzi, kjer so nacionalni in mednarodni organi bili navzoči in so takoj preverjali, ko je kdo se skrcal eh, z ladje. Vem, da govorimo o hotspotih, vendar pa ne moremo kar tako dopustiti stotine beguncev, da se izkrcajo, pa jim nihče ne pomaga. Lahko poveste kaj več o tem? Hvala lepa. Um... Hvala lepa. Sedaj pa gospod Guljas podpredsednik mađarskega parlamenta. Hvala lepa za besedo. V veselje mi je, da sta parlament in komisija organizirala ta sestanek z nacionalnimi predstavniki parlamentov. Mačarska je bila proti temu sistemu kvot za premestitev beguncev, nam se to ne zdi ustrezen ukrep. Zakaj? Zato, ker se nam zdi kronološko, da mm, se moramo najprej odločiti in ugotoviti, kako učinkovito nadzorovati zunanje meje in šele potem govoriti o morebitnih kvotah. Uh, Zato želim, ehm, da je jasno, da je za nas šengenski sporazum izredno velikega pomena, sporazum, ki omogoča prosto gibanje našim državljanom in menimo, da če zunanjih meja ne moremo primerno zaščititi, tudi znotraj naših meja ljudje ne morejo. Um, tega prostega gibanja primerno uresničevati. E, z zapiranjem e, svojih zunanjih meja Mačarska samo uresničuje svoje obveznosti v skladu s šengenskim sporazumom. Seveda smo pripravljeni proučiti tudi vse druge možne predloge za zavarovanje šengenskega sporazuma, vendar žal drugih dobrih e, predlogov še nismo slišali. Eh, preko 200 200 ehm, tisoč beguncev je prišlo na Mačarsko v zadnjih mesecih in le 73 tisoč jih je prosilo za mednarodno zaščito. Težave imamo pri registraciji, težave smo imeli predvsem v zadnjih časih, ko so ti ljudje prišli masovno k nam in naj povem, da se mi zdi, da ne morete kritizirati držav članic zato, ker spoštujejo sporazume, ki so bili sprijeti na evropski ravni. Mi eh, seveda menimo, da vsi tisti, ki imajo pravico do mednarodne zaščite, morajo to zaščito prijeti, ampak tisti, ki pa nimajo pravice do tega, morajo ostati izven meja Evropske unije. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Gomeš, evropska poslanka. Um, torej, ljudje prihajajo iz držav, ki so neurejene in mi smo odgovorni, da se je to zgodilo in veliko več jih bo še prišlo, beguncev in migrantov. Vprašanje za gospoda Morkoneja. Ste tudi vi slišali, kar sem slišala sama, da so tihotapci vključeni tudi v trgovino s človeškimi organi, koliko tihotapcev ste ujeli, aretirali in jim sodili. Zakaj ne dobimo več podatkov o tem? Sedaj pa Frontex in EASO. Če pa bodo ljudje prihajali na področje, kjer hotspotov ni, kako bomo zagotovili, da bodo ljudje potem prišli varno in bomo tako nemogočili delovanje tihotapcev. To je edini način, da odpremo torej varne poti za tiste, ki prihajajo. In naše državne članice o tem sploh ne govorijo. Potem pa še eno vprašanje. Zakaj Evropska komisija ne razmišlja o tem, da bi pritisnili na države članice, da bi aktivirali omrežje konzulatov v državah članicah, odkud prihajajo migranti, da bi potem vize podelevali že tam in bi olajšali zakonito priseljevanje ljudem, da bi lahko torej leteli, naprimer eh, z letali, ne pa se odpravljali na ta dolga potovanja takole z drugimi prevoznimi sredstvi in tudi peš. Tako bi torej lahko storili veliko že na kraju samem, pa tudi pri premestitvah bi lahko komisija storila več. Hvala lepa, Ana. Kolegice in kolegi, gospa Segen mora oditi in to je povedala že na začetku, tako da, če dovolite, bo sedaj dobila na kratko možnost za zaključne besede potem pa bo odšla. 3-4 minute dobite za kratek odziv glede najpomembnejših točk. Prosim. Potem pa bomo nadaljevali seznamo govornikov. Hvala lepa za vse vaše pripombe in vprašanja. Zelo kratka bom. Nisem politik tako da političnih odločitev in stališč držav članic ne bom komentirala. Za me, kot uradnika Evropske komisije in nekoga, ki verjame v evropski projekt, je pomembno, da storimo vse, kar je v naši moči, da bi začeli izvajati dober projekt za migracijsko politiko in to je bilo predstavljeno v agendi za migracije. Dobro je, kot ste dejali, in kot sem dejala tudi sama, da se na to vračamo, kajti zapomniti si moramo, gre za strukturni, celovit pristop. In to zadeva vse elemente, vse elemente, ki smo jih že uporabljali, ki jih že uporabljamo, krepitve naših dejavnosti. Kar se tiče zaščite meja, zaščite življenj, ustrezno izvajanje evropskega azilnega sistema, prav tako pa tudi sodelovanje s tretjimi državami in tudi zakonite migracije. Vsi ti vidiki so vključeni v to, na vsem tem delamo in bomo nadaljevali z državami članicami. V dveh izvedbenih svežnih sem že omenila, da skušamo sedaj prej uveljaviti nekatere elemente ki so pomembni za prebroditev krize. In zato je sklep o premeščanju pomemben. Ne vem, kaj tiči za tem, vesela sem, da je ta sklep bil sprejet in naša dožnost v kriznih razmerah je, da izvedemo ta sklep, da delujemo na terenu samem. Zato je ta tema hotspotov tako pomembna veseli smo, da je ta sklep bil sprejet, sedaj pa lahko začnemo ga izvajati, kar se da hitro. V izvedbenem svežnju, to je bilo omenjeno, so bili odnosi, so bili omenjeni odnosi s tretjimi državami, eh, Zahodnim Balkanom. O vsem tem razmišljamo in skušamo storiti vse, kar je v naši moči. Za Zahodni Balkan gre za dodatna sredstva, ki jih bomo dali na voljo za pomoč morda tudi humanitarno. O teh vprašanjih bomo govorili na konferenci na visoki ravni na začetku oktobra. Prav tako pa, to dobro veste, bomo imeli vrh v Valeti z našimi afriškimi partnerji, zato da bi sodelovali tudi s tranzitnimi državami in državami izvora in bi skušali spodbuditi torej velike regionalne postopke. Gre za kartonski in rabatski postopek, tako da bi se lotili torej vzrokov za migracije. Na vseh frontah se torej borimo, tako kot je predvideno v agendi za migracije. To, o čemer govorimo danes, pa je, kako bi hitro in najbolje izvedli sklep, da pomagamo ljudem, kar se da hitro ko bomo končno imeli odločitev o številkah. Res pa je tudi, da v trenutnem sistemu azila Dublinska uredba se smatra za merodajno. Vendar pa del tega evropskega azilnega sistema govori o postopkih in spremanju. V Libe to dobro poznate v Evropskem parlamentu, kaj ti ste sami prispevali v tem postopku spremanja te zakonodaje. Nekaj zakonodaje je stopilo veljavo pred poletjem. Gre za ustrezno izvajanje. Vse, kar ste omenjali o ustreznem postopku registracije, pregleda, pobiranja prstnih odtisov, oločanja o ustrezni obravnavi, ali je kdo prosilec za azil ali ne. če je osebo potrebno vrniti, če se ne kvalificira za azil, potem moramo uporabiti postopke za vračanje. In v dvomih moramo vseeno zagotoviti spoštovanje človekovih pravic. To je naša dožnost. Prav tako moramo zagotoviti, da ranljive skupine obravnavamo na ustrezen način in tudi nepolnoletne brez spremstva. To je vse vključeno v to. Čisto na kratko, seveda nisem omenila vprašanje finančne podpore in nujnih ukrepov, ki so predvideni, v katerih razpravljamo z nacionalnimi organi, z Italijo, z Grčijo, z ostalimi državami članicami, predvsem s tema dvema pri nacionalnih programih, ko predvidevamo konkretna sredstva za konkretne ukrepe, o katerih govorimo pri spremnih centrih, naprimer krepitvi postopkov, prostovoljno vračanje in tako dalje. In zelo na kratko, hotspoti. To je maksimum operativnega sodelovanja na minimalni ravni in na to se sedaj osredotočamo, sodelujemo z Italijo in Grčijo, da bi to naredili operativno, kar se da hitro. Imam še nekaj pripomb, vendar pa šal, ni več časa. Ja, ja, seveda vemo, veliko pripomb imate, saj ste komisija. Vendar pa dal sem vam besedo samo zato, da boste sedaj odšli pomirjeni, da ste dobili tudi zaključno besedo. Zato sem vam dal priložnost. Gotovo je še veliko vprašanj, na katera bi morali odgovoriti. Vem, da ni bilo dovolj časa, vendar pa ko bomo dobili še kakšno vprašanje, gotovo bo to dolg seznam, boste ta vprašanja dobili, posredovali vam jih bomo in potem bomo v stikih. Vem pa, da sedaj morate oditi. Hvala lepa, gospa direktorica, za vaš prispevek. Sedaj pa naslednji nacionalni poslanec Richard Kors iz Latvije. Prosim. Hvala lepa, govoril bom latijsko. Vesels, kad mēs uz vakardienas pieņem to lēmumu. Spoštovane kolegice in kolegi, sklep včeraj je bil sprejet. Veliko kolegov je dejalo, da po tem sklepu še vedno pričakujemo, da se bo kaj zgodilo. Naj se navežem na enega od premijejev, ki je dejal, da lahko ta kriza ogrozi dušo bistve. Evropa nima ene, ampak 28 duš. In vsaka ima svoje značilnosti, vendar pa so v eni večji družini. V tem postopku torej vidimo, da, so, da se ignorira nacionalne interese, da se ignorira nacionalne značilnosti. Prav tako se ignorira absorpcijska sposobnost. Včeraj se je pokazalo, da imamo različna mnenja in da je to potrebno upoštevati. Trenutni postopek nam ne daje občutka, da bomo našli rešitev za trenutno krizo. Ne želim biti dolg, vendar pa rad bi se osredotočil na tako imenovane hotspote, o katerih danes govorimo. Ne govorimo o možnosti dvostranskih sporozumov z afriškimi državami in tudi ne govorimo o možnosti ustvarjanja begunskih centrov v teh državah naj se osredotočim tudi na razvojne instrumente. Razvojno pomoč nudimo, ne vidimo pa vzajemnosti. Ni napredka na drugi strani. Mar ne bi morali premisliti o teh razvojnih instrumentih in ponuditi pomoč tistim, ki so napredek dosegli, naprimer pri reševanju migracijskih vprašanj. In potem nadalje, ali smo do sedaj sploh govorili z organizacijami, kot je Arabska liga, Afriška unija, o tem, kakšna je njihova vloga, kdaj bodo pa oni odigrali svojo vlogo v tem postopku. Tudi njih bi morali vključevati v reševanje te krize. Trenutno se to predstavlja kot evropska kriza, vsaj globalno gledano. V varnostnem svetu Združenih narodov smo to videli. Aprila, ko je bilo govora o sirskem, begunskem vprašanju, sta Kitajska in Rusija glasovali proti in nista torej vključeni v reševanje težav. Zakaj se ne pogovorimo z afriškimi državami in z drugimi mednarodnimi organizacijami? To bi bilo pomembno. The... Hvala lepa. Natalie Griesbeck, evropska poslanka, prosim. Euh, hvala, gospod. Predsednik, hvala, da ste organizirali to izmenjavo mnenj med poslanci nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta. Dejansko je ta begunska kriza izredno veliki ziv za nas, evropejce. In eh, zato je to srečanje pomembno. Uh, Želela bi kar takoj k bistvu in zato bi povedala, da sva z eh, gospode Sarnes prejšnji teden šle po balkanski poti, kjer sva srečali mm, in videli, da na tisoče oseb dnevno skuša prečkati nekatere države članice Evropske unije, pa tudi druge državice, ki niso članice Evropske unije, zato da bi prišli vsaj večina izmed njih do Nemčije. Bliža se zima in ta tema, s katero se danes ukvarjamo in še zlasti vprašanje hotspotov, mi poraja kar precej vprašanj in žal imamo zelo malo časa. Tudi žal je komisija že odšla, ampak kot je rekel predsedujoči, bomo pisali za to, da bomo prosili za odgovore. Torej želela bi vedeti, kako nameravate v okviru hotspot pristopa organizirati sprejem eh, mladoletnih oseb brez spremstva. Srečali smo namreč zelo veliko takih mladoletnih oseb na tej poti eksodusa, eh, ki so na njej sami, brez spremstva staršev ali drugih sorodnikov. In zato bi želeli vprašati, kako se eh, se v tem smislu nameravate organizirati, še zlasti v državah, kamor ti ljudje prihajajo, naprimer tudi v Pireju in uh, eh, drugot. Hvala lepa. Hvala lepa, Natali. 28 zahtevko še imam. Tako da mislim, da je smiselno zaključiti seznam. Če ste se javili, ste na seznamu. Če pa se niste, potem prosim, prisluhnite svojim kolegom, ker sicer ne bo dovolj časa do 12.30. Torej seznam je zaključen. Skoraj vsi ste seveda na tem seznamu. Tako. Sedaj pa spet nacionalni parlamenti. Gospod Armenes Leteka, Litva, prosim. Okay, yeah. Merci, Monsieur le Président. Euh, chers collègues, et pour moi, très difficile de parler français. Hvala, spoštovani. Težko je zame govoriti v francoščini, zato bom nadaljeval v litovščini. Ja, zelo sem zadovoljen, da smo v tem formatu se lotili te teme, nacionalni poslanci in tudi evropski poslanci. Ta tema je zelo pomembna za vse nas. Vendar pa Ne menim, da bi mi politiki morali govoriti o tehničnih podrobnostih, o tehničnih zadevah, prstni odtisi, registracija in tako dalje. To nalogo moramo zaupati strokovnjakom v naših državah članicah. Nemški, grški, italijanski strokovnjaki bodo to dobro upravili tehnične naloge morajo biti zaupane strokovnjakom, mi pa moramo govoriti o političnih zadevah. In zelo sem vesel, da je predsednik pripravil celovit pristop za migracije, da se torej lotevamo na celovit način tega izziva. In upam, da se strinjate, spoštovane kolegice in kolegi, da so migracije vedno bile časih jih je več, časih manj. Da, dan danes je seveda problem migracij zelo razširjen. In to je izziv za vse države članice, tudi za mojo, kakorkoli že. Spoštovane kolegice in kolegi, potrebujemo enotnost Evrope kdo si želi razdeliti Evropo, kdo si želi poraziti Evropsko unijo, kdo je tisti, ki si najbolj želi, da bi lahko rekel, da nismo kos na lobi. Za me, kot za litovskega poslanca, je žalostno, ko vidim poročanje množičnih medijev, da baltske države, tako kot eh, višegradske države, ne podpirajo solidarnosti v EU. Naj kategorično izpostavim, da je Litva vedno bila in vedno bo za enotnost v Evropski uniji, za enoten celovit odziv pri tej problematiki. Če pa imamo potem države članice, ki se upirajo, skupnem pristopu pa je to njihova težava. Ohraniti je potrebno enotnost. Se pravičujem, da vas moramo omejiti. Vem, da v nacionalnih parlamentih ni tako. Vem, da bi želeli povedati še precej, vendar pa potrebno je končati seznam govornikom. Kristina Wimberg, Evropska poslanka, prosim presentationen även om jag inte tror på den. Hvala za te predstavitve, ki smo jih slišali. Spet vidimo tukaj to uh, strogo nacionalno držo, zaradi katere države izgubljajo svojo suverenost s tem, ko se sprejmejo odločitve o tem, koliko migrantov naj sprejmemo. Rečeno je že bilo,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 Ampak zdaj govorimo le o 160 tisočih, potem pa jih bo še veliko več, ki jih bo treba sprijeti. In če pomislim na te hotspote, ki bodo morali porazdeliti teh 160 tisoč oseb, se sprašujem, kaj se bo pa zgodilo potem, ko bodo te kvote izpolnjene? Kaj bomo rekli tistim, ki bodo morda eh, prosili za azil ali pa bodo celo nezakonito prišli v Evropo zato ker bomo dosegli tisto maksimalno zgornjo mejo, ki je predvidena znotraj hotspot pristopa. Torej, kako se bodo te kvote dejansko dodeljevale. In potem, če bo ena oseba dodeljena v eno državo in bo morala v tej državi ostati pet let in potem bo morala dati eh, prstne odtise, Eurodac bo shranjeval vse te podatke. Sprašujem se, ali vse to sploh lahko deluje. Naprimer, eh, kakšna oseba morda bi želela iz Litve na Švedsko, takrat na Švedski pa bodo kvote že izpolnjene. Zato res ne morem razumeti, kako naj bi dolgoročno ta sistem sploh deloval. Vemo tudi, da bo prišlo najbrž milijon oseb letos. In kako se lahko govori o premestitvi 160 tisoč oseb, kam bojo šli pa vsi ostali, kam jih bomo poslali? Hvala, sedaj pa Ana Berčev iz Romunije. Hvala lepa, gospod predsedujoči, čestitam za organizacijo tega pomembnega dogodka. Hvala lepa. Romunija meni, da je treba ob takih krizah se lotiti tako simptomov kot vzrokov. Zato menimo, da je treba ohraniti neko ravnotežje med pristopom, ki upošteva načelo solidarnosti in um, odgovornosti. Solidarnost se povezuje tudi s prostovoljnostjo, ampak tudi ob upoštevanju tega načela mora naše delovanje temeljiti na realni situaciji, na situaciji, ki obstaja v vseh državah članicah in tudi na izkušnji z zmožnostjo vključevanja migrantov v posamezno državo članico. Zagotoviti moramo čim boljše pogoje za migrante, istočasno pa se moramo zavedati, realnosti v posameznih državah članicah. Kot veste, je Romunija glasovala proti obveznim kvotam. Zakaj? Ker je za nas pomembno spoštovati načelo prostovoljnosti. To je tudi pomembno načelo v Evropski uniji. Menimo, da je bistvenega pomena to, da premestitev po zgolj matematičnih kriterijih ne bi začela predstavljati problema. E, želim čestitati Frontexu in vsem ostalim agencijam za delo, ki ga upravljajo na um, kraju samem. Zahvaljujem se jim tudi za podporo Romuniji na tem področju. Romunija je vedno prispevala uh, Eh, k delu in izkušnjam teh medevropskih eh, organizacij, nudila jim je svoje strokovnjake, izkušnje in tako naprej. Zato eh, moramo biti pozorni tudi na varnostni vidik pri situaciji, kakršno imamo danes in predvsem na možnost terorističnih dejanj. In zato je treba zagotoviti koordinacijo med eh, različnimi agencijami, še zlasti v luči boja proti terorizmu, trgovanju z ljudmi in drugim kriminalnim dejanjem. Pa še nekaj. Razlika med prosilci za azil in drugimi migranti. Eh, želela bi poudariti, da je Romunija de facto članica šengenskega prostora zato ker eh, ščiti več kot 2000 km zunanje meje Evropske unije. In zato mislim, da je prišlo do trenutka, ko bi morala biti sprijeti eh, Eh, pozitivna odločitev za vključitev Romunije v šengenski prostor, to je odločitev, ki bi jo morali sprijeti že davno. Predsednik prosi govornico naj zaključi, eh, govornica nadaljuje. Istočasno pa potrebujemo vse tesnejše sodelovanje vseh specializiranih agencij, pa ne zgolj na evropski ravni, temveč tudi v okviru Združenih narodov. Hvala you know, all of Romania's list. Um, but thank you very much. I'm sorry again to. Hvala. Oprostite, da vas prekinjam. Vem, da ste nacionalni poslanci napravili dolgo pot, da ste tukaj. Naslednja je Patricija Toja za Evropski parlament. Prav na kratko, predsednik, tudi jaz se zahvaljujem vsem. Eh, gostom, ki so povedali marsikaj zanimivega na tem prvem delu današnjega srečanja. Najprej bi želeli spostaviti vprašanje mladoletnih oseb. Eh, to je bilo že povedano se strani Natalije in drugih, ampak mislim, da je treba tukaj storiti še marsikaj več. V parlamentu smo to še posebej izpostavili. Govorili smo sicer že o akcijskem načrtu in tako naprej, vendar to ni dovolj. Potrebujemo bolj natančen eh, fokus na to vprašanje. Mladoletne osebe in otroci so namreč dvojno žrtev izkoriščanja v tej situaciji. In eh, to želim izpostaviti za agencije. Zdaj pa pravo vprašanje za kolege iz nacionalnih parlamentov, pa čeprav ne vem, da ne bom mogla dobiti odgovora od njih. Govorim eh, kolegom iz Češke, Poljske in tako naprej. Eh, zelo odločno pravite, da je treba situacijo zaustaviti, zablokirati. In sprašujem vas samo, kako? Kako, spoštovani kolegi? Pred našimi očmi smo namreč priča umiranju ljudi. Ali je to uh, naš evropski pristop in podoba? Potem govori se tudi o solidarnosti, o tem, da ne smemo um, prevarati evropskih vrednot in čel in tako naprej. Ampak jaz se spomnim, da smo tudi sprijeli listino temeljnih pravic. Vse te vrednote so temelj naše Evropske unije, pa čeprav imamo tukaj 28 različnih zgodovin in mislim, da bomo te vrednote izgubili mi na prvem mestu, čim jih ne bomo spoštovali, ali so drugi tisti, ki jih postavljajo, um, ki jih ogrožajo. Torej, to je moje razmišljanje in upam, da bomo morda imeli tudi kaj časa, da bomo si lahko med seboj odgovorili na ta vprašanja v zasebnih pogovorjih. Ja, danke schön, ich spreche in Deutsch. Hvala lepa, govorila bom nemško. Največje število beguncev je v revnih državah v Libanonu na tri Libanonce en begunec, v Nemčiji en begunec na sto Nemcev. Samo, da vse skupaj grafično prikažem. Nedavno sem bila v Grčiji na meji z Makedonijo in sem tam slišala grozne stvari o mafiji, o um, tolpah, ki begunce tihotapijo preko zelenih meja eh, in jih na poti maltretirajo, posilijo in tako naprej. Zanima me, če Europol kaj ve o tem. Na tej meji ni bilo nobenih mednarodnih organizacij, razen eh, Medicien Sans Frontières, eh, tam so delali njihovi prostovoljci. Sicer pa te begunce oskrbujejo predvsem grško prebivalstvo. In eh, podobno sem videla tudi v Makedoniji in tudi v Srbiji. Se pravi, prebivalci, evropejci in evropejke so tisti, ki skrbijo za begunce. Pogrešala sem mednarodne organizacije. Najslabša pa je bila situacija uh, na glavni železniški postaji v Budimpešti, ki sem jo prav tako obiskala. Kaj takega še nisem doživela, čeprav eh, poznam veliko begunskih namestitev. To, kar se je zgodilo na železniški postaji v Budimpešti, je bilo nespremljivo. Veliko je bilo otrok in dojenčkov, pa tam ni bila prisotna nobena mednarodna organizacija. Res se sprašujem, kaj je to spoh bilo. Samo ena majhna mačarska nevladna organizacija je tem ljudem nosila hrano in vodo. Zdravstveno skrbo pa je nudila eh, neka nemška študentka, ki je potem poklicala še svojo mamo, da ji je pomagala. Jaz sem bila tam edina političarka. Uh, Ehm, na ducate je bilo novinarjev, ki so bili zgroženi in so rekli, da je nespremljivo in neverjetno, da kaj takega gledajo sredi Evrope. Kje pa so tukaj vse te mednarodne konvencije o človekovih pravicah, ki bi se jih morali vsi držati, ker smo jih vsi podpisali? Naj samo omenim konvencijo iz Ženeve. Again, very sorry to draw such a comments to close, um, and this is for everyone um, on, on these issues. Okay, so Spet se opravičujem, da vas moram prekinjati. An MEP, Mr. Salvatore Pugliese, please. Gospod Salvatore Popolezi. Evropski poslanec. Jo, Hvala, predsednik. Z velikim zadovoljstvom sem spremljal to, kar je bilo včeraj odločeno in sicer ta dodatna premestitev oziroma porazdelitev 120 tisoč beguncev. Lahko bi storili še več, ampak to je že pomemben korak naprej. Mislim, da se je Evropa končno zbudila, kar zadeva sprejem priseljencev in kot je bilo včeraj rečeno v odboru Libe, pa je še vendarle treba storiti eh, precej več na področju vračanja tistih, ki niso begunci in ki nimajo pogojev za mednarodno zaščito in so samo ekonomski migranti. Nesprejemljivo je, da je le 40 odstotkov um, izgnanih bilo vrnjenih od leta 2014 naprej. In mislim, da uh, se mora Evropa rešiti tega svojega protekcionističnega pristopa. Uh, pri vprašanju vračanja. In zato uh, se obračam na agencije, ki bi morale upravljati bolje svojo vlogo pri vračanju beguncev uh, v zadnjih letih. In na to še vprašanje za gospoda Morkoneja. Uh, Nesprejemljivo se mi zdi, da je v Italiji potrebnih sedem mesecev za pripravo e, dosjeja oziroma ulog prosilcev za azil in na to še dve leti za obravnavo pritožb na rednih sodiščih. In e, ti roki so izredno predolgi, zato sprašujem, kaj namerava Italija storiti, da bo olajšala in pospešila e, te postopke. Hvala. Hvala iz Polske, gospod Aleksandr Poče. Se opravičujem za izgovorjavo vašega imena. Eh, eh, Hvala, gospod predsednik. Hvala, da ste organizirali to konferenco. In zato vam čestitam, da v tako dramatični situaciji organizirate tako konferenco. In glede na to, da je veliko mojih sodržavljanov zainteresiranih za to vprašanje in nas verjetno sedaj poslušajo in gledajo, bom vendarle nadaljeval v polščini. Chciałbym przypomnieć wszystkim, e, że Polska przez pierwsze lata XXI wieku. Hvala lepa. Poljska je na začetku 21. stoletja sprejela na 100 tisoče beguncev iz Čečenje in pri tem nam ni nihče nikoli pomagal. To pravim samo zato, da dokažem, da smo solidarni v primeru, da gre za resnične begunce. Prej smo govorili o kvotah, mi smo sprejeli nekaj sto eh, siricev ki niso bili nameščeni v, tab v begunskih taboriščih, ampak so odšli v osebne domove, za njih je skrbila tudi crkev. Potem pa so vsi izginili. Torej, tukaj ni vse črno in belo, niso vsi, ki prihajajo sem begunci. prav gotovo je to, kar so povedali naši panelisti, res eh, dobro koordinirajo svoja delovanja, ampak nekoliko prepozno so prišli njihovi ukrepi. Kje so bile te kritične točke, ko so pribežniki masovno prihajali na Mačarsko? Do sedaj nisem slišal ničesar o tem, kako bi lahko ta problem reševali pri samem viru. Gospod Morkone je mačarski namenil nekaj ostrih besed. Ampak ali naj Mačarska odloča o dolgoročni politiki nizozemske, eh, Francije ali Nemčije, ki Eh, je sprejelo velike dele islamske družbe in zato morda drugače gledajo na prihodnost. Nekateri drugi narodi pa si pač svojo prihodnost predstavljamo drugače. Številne družbe so že navajeni na to, da med njimi živijo tudi muslimani, ampak kaj boste pa naredili za Turčijo? Eh, prav gotovo se vsi strinjamo, da je, Gur da je Turčija kriva za to, da so begunci prišli v Evropo. Members, uh, Voigt, Hvala, gospod Udo Vojt. Äh, Hvala lepa. Gospod Moraješ, vi ste rekli, da je danes naš azilni sistem na preizkušnji. In po vsem, kar smo slišali, takšnega sistema, ki bi deloval, nimamo. Niti nimamo ustrezne ureditve kvot, niti nismo sposobni ščititi zunanih meja Evropske unije, prav tako ne izvajamo politike vračanja. Samo 30 odstotkov tistih, ki ne dobijo azila, vrnemo v izvorne države, se pravi, azilni sistem ne deluje. Slišali smo gospoda Markonija, ki je razglasil eh, Dublinsko uredbo za mrtvo, ki je rekel, da želi Italija pomagati vsem. Um, edini je dobil aplaus, tega nisem še slišal uh, pri Eurojustu ali Frontexu, ki se držijo zakonodaje. Potem kritizirali ste Mačarsko. Uh, Um, in uh, veliko kolegov in kolegic je takrat ploskalo, ampak dejansko je pravzaprav Mačarska izvajala samo to, kar je predvidevala Dublinska uredba in zato jo danes vsi kritizirajo. Um, tukaj mi manjka strateških premislekov, strateških premislekov o tem, kaj bi lahko naredili za to, da bi uh, azilni tokovi v prihodnosti nekoliko pojenjali, kaj naj, eh, kako naj ukrepamo v, pri izvornih državah, zato da bodo ljudje spet želeli se vrniti v svoje države, ne pa da masovno prihajajo v Evropo. Okay, uh, um, Gospa Lena Sentemero iz italijanskega parlamenta. Uh, Italian. Hvala, govorila bom italijansko. Mm, la ringrazio molto per aver organizzato questo incontro che ha una visione. Najlepša hvala za organizacijo tega srečanja o holističnem pristopu k pojavu migracij. Želela bi podariti, da enega podatka sploh ne poznamo in sicer, da Te migracije, med katerimi razlikujemo med ekonomskimi in vojnimi oziroma tistimi migracijami, eh, pri katerih migranti prosijo za azil, torej to je pojav, ki spreminja celotno naravo naše Evrope. Gre za epohalen pojav in zato moramo naj odgovoriti za neko vizijo, inštrumenti in predvsem z takojšnjimi odgovori v tej nujni situaciji, potem pa še z dolgoročnimi odgovori, ker gre za pojav, ki se ga ne da zaustaviti, ampak za pojav, ki ga je treba uravnavati in to se strani posameznih držav članic, pa tudi se strani Evropske unije s pomočjo te skupne politike za sprijeme migrantov. Moji predgovorniki so že izpostavili kar nekaj vprašanj uh, od tistih ki sem jih želela tudi sama postaviti in sicer najprej glede spremljanja mladoletnih oseb brez spremstva in drugič še vidik eh, rokov. Odgovori na takšen pojav, takšnih razsežnosti danes zahtevajo hitro ravnanje. Eh, In to tako pri identifikaciji, kot pri izvajanju vseh azilnih postopkov. Še zlasti pri teh postopkih je treba, po mojem mnenju, prepoznati tudi tiste, ki izkoriščajo tako države prihoda, v mojem primeru je to Italija, kot izkoriščajo, pa mogoče to ni primeren izraz, tiste, ki uh, jim pomagajo na tej poti, ter tiste, ki uh, potem, ko so zavrnjeni, uh, zaženejo vse te pritožbene postopke, s katerimi zavlačujejo vse skupaj. Tudi to je neke vrste izkoriščanje postopka. Potem ehm, glede Dublina. Dolgo smo, na dolgo smo o tem razpravljali v Parizu. Tudi govorili smo o tem, da ni primerno razlikovati med migranti eh, iz skupine A in migranti iz skupine B in o tem, kako ni primerno sestavljati seznamov varnih držav in eh, drugih držav. Po mojem je to vir za številne nadaljne diskriminacije. In ne nazadnje sprašujem tudi kateri razvojni inštrumenti v državah izvora eh, bi lahko eh, bili primerni in katere namerava Evropska unija izvajati. Hvala. Eh, e Hvala. Skupen seznam varnih držav je korak v pravilno smer, ampak ni dovolj. Poglejmo si recimo države, kot so Irak ali Somalija, odkud prihaja veliko beguncev. Um, stopnja ugodenih prošen za azil se tukaj razlikuje od države do države. Nekatere države članice imajo tudi uh, um, sporazume o vračanju s temi državami, druge pa jih nimajo. In zato toliko priseljenicev potuje skozi toliko varnih držav v Evropski uniji, ne da bi pri tem oddali prošno za azil. Uh, prav tako je to problematično pri mehanizmu nastanitve. Če imamo recimo prosilca za azil iz Iraka ali Somalije in ta pride v Grčijo ali v Italijo, potem ko namestimo to osebo v neko drugo evropsko državo, ali bomo pri tem upoštevali, da je usoda njihove prošnje zelo odvisna od tega, kam bodo nameščeni in katera država bo obravnavala njihovo prošnjo za azil. E, postavlja se vprašanje, ali lahko namestimo ljudi po Evropski uniji, ne da bi predtem poenotili naše standarde in kriterije. Hvala lepa. Iz Črne gore, gospa Lilijana Đeruskojevič. Uvažene dame. Hvala, gospod predsednik. Spoštovane gospe in gospodje, spoštovani udeleženci, z zadovoljstvom vas pozdravljam v imenu parlamenta Črne gore in odbora za uh, človekove pravice in svoboščine, ki mu predsedujem.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 back to you. Medtem ko rešimo problem tolmačenja, vzemimo kakšnega drugega govornika, se bomo vrnili k vam kasneje. Lorenzo Fontana. Eh, Hvala, predsednik. Nekaj vprašanj bi imel. Zato, ker menim, da se lahko pri teh postopkih pojavljajo velike težave. In sicer prvo vprašanje je v zvezi s premestitvami. Slišimo vsak dan, eh, koliko oseb želi priti v Evropsko unijo po kopnem, po morju, ampak to zato, da bi šli potem v specifične države, v Nemčijo, na Švedsko in drugam. In kdo bo rekel tem osebam, ki so morda trenutno eh, v Italiji, v Bolonji ali na Portugalskem ali kjer? drugje, da tja ne morejo iti. In če tega ne bodo sprejeli, kaj se bo zgodilo? Tudi to se lahko zgodi. Na to identifikacija. Eh, ne razumem, zakaj je toliko problemov pri identifikaciji teh oseb, ko pridejo na naše ozemlje. Vem, da številne osebe identifikacijo sprejmejo, številne osebe pa menda ne. Zdaj mogoče lahko razumemo, da osebe, ki bežijo pred vojno, ne želijo dati prstnih odtisov in ne želijo identifikacije v svojih državah prav. Ampak um, kaj se potem zgodi, ko te osebe pridejo k nam in ne želijo biti identificirane? In bomo imeli za nje poseben postopek ali kaj? Uh, tretjič, uh, kaj pa osebe, ki niso begunci? Uh, kateri postopki bodo prišli v poštev za nje. Marsikaj sem slišal, ampak se mi je zdelo vse premalo konkretno. Torej, kakšne postopke nameravajo zagnati eh, naše agencije za vračanje oseb, ki niso begunci? Eh, do zdaj namreč nisem tega prav dobro razumel. In potem še zadnji premislek. Menim, da um, priseljevanje take vrste, kot ga vidimo danes, um, dejansko ne bi smelo obstajati, ne bi se smelo zgoditi. In če se že dogaja, mislim, da bi morali stvari reševati na izvoru. To pomeni, da bi morali razumeti, kakšne politike voditi do določenih držav in kakšno stališče prevzeti do držav, v katerih divja vojna. Mi tukaj vedno govorimo o tem, da je zadeva nujna, da um, je treba ukrepati, vendar nikoli ne gremo bolj nazaj in skušamo problema reševati pri izvoru. To me zelo skrbi. Hvala. Še Janice Atkinson, predzadnja govornica, potem pa bomo slišali še govornico iz Črne gore. Sorry. Thank you, Chairman. I've been in Calais a number of times. In fact, I was just there two weeks ago with. Sama sem bila v Kaleju in uh, tam je bil prisoten tudi BBC ter nevladne organizacije, ki so objavili v Kentu, da spodbujajo priseljence, naj ne bodo ekonomski priseljenci, čeprav številni izmed teh to so. Uh, Spodbujali so jih k temu, naj rečejo, da so prosilci za azil in zato so jim dali na voljo vsa potrebna um, orodja. Številni priseljenci so tudi zločinci in zanima me, zakaj jih ne aretiramo, zakaj ne izvajamo Dublinske konvencije. Uh, Ehm, pravzaprav eh, nasilo vstopajo skozi tunel, skozi ograje, ki jih mi postavljajo in eh, ulamljajo v tovornjake. Zanima me, kje so človekove pravice za moje voznike tovornjakov v Kentu. Zakaj ne izvajamo Dabljske konvencije, zakaj teh ljudi ne aretiramo in jih vrnemo nazaj. Na ta način bi poslali močno sporočilo izvornim državam, da tukaj niso dobrodošli, če so ekonomski migrantje. Pravzaprav smo vse skupaj na glavo postavili. Moja država je tisoče let sprejemala velike številke ljudi. In eh, pravzaprav eh, ta begunska oziroma migrantska kriza spodkopava celoten azil. Hvala, preverjamo, ali lahko sedaj sprememo kolegico iz eh, Črne Gore. Govornica bo govorila hrvaško. So we have Croatian interpretation. Torej imamo tolmačenje iz Hrvaščine. Izvolite. Gospodine predsjedniče, uvažene dame i gospodine. Hvala, gospod predsjednik. Spoštovane gospe in gospodje, udeleženci današnjega sestanka, z veseljem vas pozdravljam v imenu odbora za temelj človekove pravice in svoboščine v Črnogorskem parlamentu, ki mu predsedujem. Uh, Eh, trenutno Črnogora ni izpostavljena tem migracijskim tokovom, kar je gotovo prednost pri obravnavi eh, težav se širjenjem migracijske krize. Ampak eh, lahko se tudi zgodi, da se ta pot migrantov, ki poteka preko Makedonijo, preusmeri preko Albanije in tudi v Črnogoro. V tem primeru moramo biti pripravljeni na prihod migrantov in zato danes tukaj tudi sodelujemo. Na desetem forumu inicijative za migracije, ki je potekal v Skopju, je Črnogora prevzela enoletno predsedovanje tej regionalni organizaciji. V zadnjih 20 letih je na, v Črnogoro prišlo kar precej prebežnikov iz nekdanje Jugoslavije zaradi vojn, ki so divjale na tem področju. Um, 98. in 99. leta prejšnjega stoletja smo sprejeli okrog 40 tisoč eh, prebežnikov, kar predstavlja četrtino prebivalcev v Črni gori. Eh, V resoluciji 2030 je tudi zapisano, kolikšen napredek smo dosegli eh, na področju eh, obravnave teh oseb. Določen je tudi rok za um, dodelitev stalnega bivališča uh, migrantov, priseljencev v našo državo. Sistem azila uh, pa smo začeli uh, izvajati na podlagi zakona, ki je bil sprejet leta 2006. Na podlagi zakona o azilu je bila tudi ustanovljena direkcija za azil, ki vodi postopke ter sprejema odločitve v zvezi s prošnjami za azil. Ravno tako izvaja preiskave, preverja identiteto tudi v sodelovanju s tujimi državami ter vodi evidence. Uh, Eh, ravno tako eh, je v stiku z državami izvora ter eh, ugotavlja pogoje za mednarodno zaščito. Odločitve v primeru pritožb sprejema Državna komisija za reševanje pritožb na odločbe za azil. Črnogora se je odločila, da bo eh, nadaljevala s svojimi dejavnostmi na področju obravnave prebežnikov in drugih priseljencev, ki živijo na območju naše države. Hvala lepa. Hvala še enkrat se opravičujem za to, da sem vas prej prekinil. Kolegi in kolegice, zahvaljujem se zlasti poslancem nacionalnih parlamentov, da ste se držali časa za govor. Vem, da je bilo to težko, kajti o tej temi bi lahko govorili ure in ure. Eh, hvala lepa tudi kolegom iz Evropskega parlamenta, vsi ste bili zelo kratki in to zelo cenim. Sedaj eh, smo dobili namestnico za prejšnjo predstavnico komisije, Šarmel Pili, eh, no, tudi preostali kolegi z Gorniškega odra pa, vpraš, pa bodo odgovarjali na vaša vprašanja. Prosim, da se omejite na čas za govor tri minute. Vem, da to ni dovolj, ampak čaka nas še veliko dela popovdne in pač nimamo več časa na voljo. Marto Saigan iz Evropske komisije. sedaj nadomešča Šarmen Hili. Prosim, da odgovarjate samo na vprašanja, ki so bila specifična zastavljena Evropske komisiji. Ehm, če kdo ne bo dobil odgovor na svoje vprašanje, pa to nakažite meni, prosim. Hvala. Mm, dobila sem vprašanje v zvezi z hotspoti, torej kritičnimi točkami, kje bodo, kako bo to urejeno, kritična točka operativni koncept in je odvisen od uh, zahtev držav članic po kritičnih točkah. Torej uh, pomagamo tam, kjer države članice za to zaprosijo. Uh, omenili ste Mačarsko, res je, mi trenutno pomagamo Mačarski in Italiji. Komisija pa je Mačarski predlagala vzpostavitev kritičnih točk na njenih mejah in uh, Mačarska trenutno še razmišlja o tem. Eh, to je pravzaprav nujen ukrep, eh, je torej odzivni ukrep po definiciji, gre za odziv na krizo. Seveda pa pripravljamo tudi dolgoročne ukrepe v skladu z agendo, ki smo jo predstavili maja. Potem eh, spraševali ste, če lahko imamo mehanizem, nastanitev, če nimamo enakih poenotivnih kriterijev za azil. Neenotni standardi tukaj seveda skotkopavajo možnost eh, oziroma zaradi nepoenotenih standardov težje vračamo osebe in to spodkopava naš azilni sistem. Zaradi velikega števila prošen za azil pa uh, sedaj skušamo nuditi podporo državam članicam za to, da bi zagotovili določeno stopnjo harmonizacije v evropskem azilnem sistemu. Spet pomankanje vračanja. Eh, tudi to zadevo si Eh, bomo podrobne ogledali, zato smo pripravili tudi akcijski načrt za program vračanja. Ta vidik želimo okrepiti, kajti ne želimo, da bi tiste, ki resnično potrebujejo um, zaščito, zapostavljali zaradi primerov nevračanja. Potem, eh, kdo lahko reče ljudem, naj eh, gredo v državo, v katero ne želijo? Dobro, to je mm, legitimno vprašanje, ampak morali bi ga zastaviti na drugačen način. Potem, ko bodo osebe dobile možnost nastanitve, eh, potem je treba osebi predlagati, kam lahko gre, skušati predstaviti kaj je primerno v tej državi za to posamezno osebo. O tem smo razpravljali na delavnici v ponedeljek. Eh, to je legitimna skrb, ampak tukaj pač moramo biti jasni. Prosilci za azil ne morejo izbirati, kam bodo šli. I think I've addressed more or less. Mislim, da sem odgovorila na vprašanja, ki so bila zastavljena komisiji. No, bomo slišali še druge govornike in uh, potem boste lahko še kaj dodali. Um, Mario Marconi. Sì, grazie Presidente. Intanto volevo. Hvala, predsednik. Najprej bi si jaz želel res iz srca zahvaliti vam in vsem prisotnim poslancem, da ste mi dali to priložnost, res posebno priložnost, da sem prisluhnil različnim stališčem in mnenjem glede te problematike. In eh, tudi glede točk, pri katerih morda nismo bili dovolj jasni in prepričljivi. Uh, Vprašanja so bila kar številna in na vsa ne bom mogel odgovoriti in zato bi se želel še tu povsem iskreno obrniti na poslance iz Mačarske, Češke, mislim, da je bil tudi en nemški poslanec in en polski, ki so imeli občutek, da sem jaz mogoče lahko se svojimi stališči polemičen do politike, ki jo vodijo v njihovih državah. Zato vam bom povedal zelo direktno, da sem sam le državni funkcionar in si zato ne bi nikoli dovolil eh, polemičnega ravnanja napram drugim vladam. Eh, spomnil pa bi, da je naš predsednik države Sergio Mattarella v ob več priložnostih rekel, da se, nasilja ne da, reševa, da, eh, da se trpljenja ne da reševati z bodečo žico. In v tem se strinjam z njim in to tudi rad večkrat ponavljam. Sam se strinjam z. Evropsko komisijo in mislim, da z odločitvami, ki so bile sprejete, se stavljamo nek nov pristop s temi hotstopi in eh, novimi načini sodelovanja med različnimi evropskimi agencijami, EASO, Frontex in tako naprej. Zato jaz lahko le potrdim, da se vse to že izvaja in se izvaja na zadovoljiv način. Uh, eh, lahko prisluhnete tudi agencijam v zvezi s tem in eh, V tem smislu smo eh, tudi zato, da bi se lahko o tem prepričali, vedno z veseljem sprijeli vse delegacije iz vsega sveta, ne le iz Evrope, tudi iz eh, ZDA, iz Južne Amerike in od drugot, prav zato, da bi se lahko na kraju samem prepričali o transparentnosti našega delovanja. Zdaj pa eno specifično vprašanje glede mladoletnih oseb brez spremstva. Italija je gotovo ena od eh, držav, kako bi rekel, ki je gotovo eden glavnih ciljev mladoletnih oseb brez spremstva. Predvsem je zelo veliko število takih mladoletnih egipčanov, pa tudi drugih mladoletnih oseb iz drugih držav. Eh, ne gre zgolj za otroke, torej tudi za otroke gre v starosti 8, 9, 10 let, ampak najpogosteje gre za že precej izoblikovane osebe med 14 eh, in 17 letom. Italija se je vendarle odločila, da ne bo poslala nazaj domov nikogar od teh mladoletnih oseb brez spremstva, ker so po našem mnenju to vendarle radljive osebe. Druge države so morda sprejeli drugačno odločitev, ampak mi um, ustrajamo pri našem stališču. Zato smo oblikovali sistem za sprejem mladoletnih oseb brez spremstva, prvi sprejem in drugi sprejem eh, v skladu z najboljšimi praksi v našem sistemu. Ehm, teh skupnih projektov v sodelovanju z regijami in občinami. Eh, let leto 2014 je bilo zelo problematično v tem smislu, ker je prišlo k nam zelo veliko število mladoletnih oseb in morda takrat se je izkazilo, da eh, tega pojava eh, ne zmoremo povsem zadovoljivo obravnavati. Na to postavljeno je bilo tudi vprašanje v zvezi z identifikacijo identifikacije se ne more zavrniti. Do zdaj smo si postavljali to kot problem, predvsem nam samim in sicer eh, smo se spraševali o, sorazmer, o sorazmernosti uporabe sile. Eh, še zlasti v primeru oseb, ki naj bi zbežale iz vojnih področji. V skladu z odločitvami komisije pa seveda identifikacija je obvezna za vse, brez izjem. Je pa tukaj še druga plat medalje, namreč premestitev je tudi priložnost oziroma možnost, ki jo lahko ponudiš in s tem prepričaš eh, zadevno osebo o nujnosti identifikacije prepričati jo je treba, da sprejme tvoj načrt, da ji omogočiš eh, neko prihodnost, tudi združitev morda s eh, sorodnikom oziroma družinskim članom. Eh, tako nam je uspelo brez večjih težav identificirati tudi zdaj v tem zadnjem primeru večino izmed teh eritrejskih žensk, ehm, ki smo jih sprejeli. glede tega izrednega sveta ministrov za zunanje zadeve. Naj ponovim besede ministra Alfana, ki je moj minister iz Italije, da po 360 žrtvah eh, na Lampeduzi, eh, do katerih je prišlo pred enim letom, zdaj oktobra bo menilo eno leto od takrat, smo se v Italiji bolj um, solidarno in bolj um, skupno odločili o tem, da bomo skupaj delovali uh, pri, na področju sprejemanja migrantov in omogočanja primernih okoliščinah in te žrtve so se potem še pomnožile. Uh, 800, eh, 900 letos v sredozemlju, na to pa še vsi tisti v zmrzovalnem kamionu, eh, ki je potoval proti Dunaju in potem vsi tisti otroci, ki so umrli v eh, podpalubi ladje. In koliko otrok je morje prineslo tudi na libijske plaže iz ladi, ki so se prevrnile na morju in tako naprej in zato prihaja do tega tudi pri vračanju in tega problema ne smemo podcenjevati. In zaključil bom, rečeno je že bilo, da bo 8. oktobra spet potekalo srečanje ministrov za notranje zadeve, kjer se bo razpravljalo o vračanju v države izvora. Jaz upam, da bo tako, saj ne moremo čakati dodatni dve leti za. Uh, to, da pridemo do tega dogovora. Ravno to, da dogovora o premestitvah in preveselitvah in vračanju ni lahko eh, spodkoplje v celoti našo skupno politiko na področju azila in podesiljevanja. Predstavnike vasov. I'll touch upon, there were many questions on the uh, relocation. Hvala lepa. Nekaj odgovor v zvezi z eh, prerasporeditvami po Evropi. Mi smo sodelovali pri oceni prvih pilotnih projektov eh, na, v zvezi z namestitvi, namestitvijo. To je bil projekt Remo in eh, Evropski urad za azil je zelo sodeloval pri tem pripravi tega projekta. Dobro bi bilo, če bi imeli za uspeh projekta um, nekakšno oceno ustreznosti. To je ključnega pomena za uspeh takšnih projektov. Jasno je, da mora celoten postopek potekati hitro ne moremo pričakovati, da bo nekdo neskončno čakal, eh, dokler ne bo projekt eh, zagnan. Tudi to je ključnega pomena za ta projekt. Omenili ste tudi gospodarske migrante, zlasti gospa Atkinson je govorila o tem, No, kot centr eh, strokovnjakov za azil smo sodelovali pri pripravi seznama varnih držav. In želim bi pojasniti naslednje. To ne pomeni, eh, da bomo državljane neke države obravnavali kot celota. Vsako posebezno, posamezno prošnjo je treba obravnavati. Uh, Um, ampak, če si ogledamo Zahodni Balkan, recimo regija, iz katere prihaja druga največja številka prosilcev za azil, več kot 150 tisoč jih je vložilo prosen za azil v letu 2015, raven. Um, podelitve azila pa je nična, torej nihče ne dobi azila. Uh, lahko bi torej zmanjšali to številko prošen, zato da bi sprostili pritisk na azilni sistem. In s tem odgovarjam tudi na vprašanje poslanca Kirkopa, ki je govoril o tem, eh, kako obravnava prošen zelo, poteka zelo počasi, zakaj prihaja do zaostankov in tako naprej. No, zaradi velikega števila eh, prošen za azil prihaja do zaostankov. Sedaj imamo 720 tisoč prošen v obravnavi v Evropski uniji in 36 odstotkov teh prošenj je starih več kot 6 mesecev. No, na koncu še uh, to, kar je bilo rečeno v zvezi z kritičnimi točkami oziroma hotspots. Mi se lahko odzovemo samo na pobudo gostujočih držav. Uh, ne moremo iti v gostujočo državo, ne da bi nas eh, ona k temu povabila. Vemo, da obstajajo še druge države, eh, ki se soočajo z velikim številom beguncev in eh, priseljencev, ne samo Grčija in Italija in vsem bomo z veseljem pomagali, ko bodo potrebovali pomoč še predstavnik Frontexa. Hvala lepa za vaše dragocene vprašanje. Ob tej priložnosti bi se želel zahvaliti vsem nacionalnim organom, ki so pomagali, eh, eh, ki so pripomogli k izvajanju skupnih operacij Frontexa. Tri vprašanja so bila naslovljena na Frontex. Korelacija um, operacij v Sredozemskem in Negejskem morju in pa operacija Triton, kako to poteka. Eh, skupna operacija Triton se ukvarja z nadzorom nad mejami in eh, ponuja zmogljivosti za iskanje in reševanje. Gre za 140 nautičnih mil od obal Italije in konča se 6000 eh, nautičnih mal od Libije. Zaradi varnosti vzrokov ne moremo iti globje na jug. 90 odstotkov operacij iskanja in reševanja poteka zunaj eh, tega našega območja delovanja, torej južneje. Zato, ker uporabljamo tudi satelitske telefone, zato, da lahko pokličemo centre za reševanje na morju v Italiji in uh, se odzovemo na pomoč, na klice za pomoč. takrat je treba se osredotočiti na reševanje, nadzor nad mejo je začasno uh, opuščen in uh, eh, v V večini teh reševalnih operacij, v tretjini operacij, se pri tem uporablja opremo Frontexa več kot 30 eh, tisoč takih operacij v letu 2015. Potem, eh, kako se spopasti za problemov? za problemom migrantov, ki eh, ne pridejo do, sti, do teh kritičnih točk. Mi uporabljamo tudi postopke skrininga, zato da bi identificirali napačne navedbe državljanstva. Prisotni smo na zunanjih mejah na naših zunanih mejah in ob tem uporabljamo tudi screening v Španiji, v Italiji, v Mačarski in v Bulgariji. Ko gre za operacije na morju, pa to veliko področje našega delovanja vključuje tudi sprejemne točke, varne točke, kjer uh, rešene osebe spravimo na kopno, tudi tiste, ki so jih rešile druge, um, druga vozila, druge ladje, ladje nevladnih organizacij, zasebne ladje in tako naprej. Vzpostavili smo torej te točke, kjer spravimo rešene ljudi na kopno eh, in eh, skušamo ugotoviti, da je to tam, kjer imamo tudi sprejemne centre in pa mm, zmogljivosti za screening. No, um, kar se tiče vlog gostujočih držav, seveda pri kritičnih točkah ne moremo uh, teh vzpostaviti brez sodelovanja gostujočih držav in enako velja za vračanje. Vračanje lahko organiziramo na, podro, na uh, podlagi skrininga, identifikacije, um, ustreznih potovalnih dokumentov, Um, veliko takšnih operacij smo izvedli v letošnjem letu, ampak seveda od oblasti nacionalnih držav članic odvisno, um, ali bodo sodelovali z nami ali ne, zato da bi lahko izvedli postopek vračanja. Uh, however, um, no, te postopke lahko pospešimo, ampak to je možno samo v sodelovanju z. Uh, državami članicami, za državo članico, ki sprejme takšno odločitev o vračanju. Hvala lepa. Predstavnik Europola, gospod Rauschenbach. Uh, no, mislim, da je Europol dobil eno neposredno vprašanje o nasilju v našem uh, skupnem ukrepu Jopmare smo vzpostavili tudi mehanizem zgodnega opozarjanja, zato da bi lahko države članice in druge partnerje obveščali o, um, za našimi dejavnostmi povezanimi zločini. In uh, zelo hitro smo poročali o kakršnekoli nasilju nad begunci ali priseljenci. v okviru centra za spremljanje sedaj o takšnih primerjih poročamo dnevno. Nikolaus Orenak, ki se bi vseeno vprašanje, torej v imenu Eurojusta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala za vaše vprašanje v zvezi z eh, sprejemanjem priseljencev v Grčiji. Eurojust se ukvarja samo z pravosodnim sodelovanjem v kazijskih zadevah. Zato Eurojust ne sodeluje pri sprejemanju priseljencev v kritičnih točkah. Seveda lahko pomembno vlogo odigramo tudi pri teh kritičnih točkah, ampak šele kasneje, ko so začete preiskave. Hvala lepa za vaše vabilo, hvala lepa za to plotno razpravo. Thank you. And finally, Angela Charlotte Nygaard from the Fundamental. Še Anša Rotnigard. Uh, uh, Agencija za temeljne svoboščine. Najprej bom odgovorila na vprašanje o jemanju prsnih atisov. Odtisov. Res je, v skladu z azilnim pravom mora prosilec sodelovati z oblastmi. V direktivi o azilu je predvideno, da oseba, ki za vrne uh, dajanje prstnih otisov, uh, eh, je lahko, um, mu je lahko zavrnjen vstop čez mejo. No, seveda pa vseeno moramo preučiti njihovo prošnjo in uh, vključitev prstnih otisov v Eurodak ni bistveni pogoj za obravnavo neke prošnje. in seveda tukaj velja tudi načelo nevračanja. O prstnih otisih ne bi razpravljali na tak način, če bi um, iskalci azila imeli zakonite poti v Evropo in ne bi bilo potrebno, da se pri tem zanašajo na tihotapce. Tako da dolgoročno gledano moramo razmisliti o razširitvi zakonitih poti v Evropo. Uh, lahko imamo širjena pravila za združevanje, uh, za združevanje družin, humanitarne koridorje in tako naprej. Um, na takšen način bi lahko poskrbeli za različne kategorije priseljencev. In pa še zadnja točka v zvezi z eh, mladostniki brez spremstva. To je seveda zelo ranljiva skupina, zato je treba sprejeti posebne ukrepe in strukture podpore, s katerimi lahko preprečimo, da bi postali žrtve dodatnih zlorab ali izkoriščanja, ko so enkrat na našem teritoriju. Hvala lepa, kolegi, s tem zaključujemo ta prvi del uh, konference. Uh, eh, Cecilki Jenge in Roberta Mecola bosta podali zaključke za uh, ta panel na začetku naslednjega panela. Še posebej bi se želel zahvaliti strokovnjakom, ki so nam danes namenili svoj čas, kritične točke, uh, so eden izmed bistvenih ukrepov. No, v imenu poslancev, ki jih popovdne ne bo, eh, pa eh, se zahvaljujem, da so bili danes tukaj. Pomembno je, da smo v stiki tudi za vami. Samo še nekaj praktičnih informacij. Osebje, ki spremlja vaše delegacije, lahko obišče informativno točko, ki jo je vzpostavil Urad za azil od 13.30 do 14.30 eh, v zgradbi ASPG3. Vsem skupaj eh, želim dober tek in hvala lepa, da ste se udeležili dopolnjskega dela konference.